Dobro jutro, lep pozdrav vsem. Kot vidite, nisem Karima Deli, ampak bom danes vodil zasedanje odbora za promet. Dragi kolegi in kolegice, vodil bom v angleščini, ne bojte se. Vidim, da si že nameščate slušalke, ampak bom govoril kar angliško. Tako, gremo na naslednjo točko dnevnega reda. Preučili bomo študijo o poštnih storitvah v Evropski uniji. Namen te študije je podati odboru pregled nad trenutnim stanjem, prihodnjimi izzivi in novimi priložnosti v e, poštnem sektorju v Evropski uniji. Preden odpremo razpravo, pa naj pozdravim gospoda Fačina in gospoda Čekipisa z, e, z družbe Copenhagen Economics. Najprej vam dam besedo vsakemu za pet minut za predstavitev, potem pa bo sledila razprava, najprej bodo na vrsti koordinatorji, potem pa še ostali poslanci in poslanke. Gospa Fačino, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke, v veliko čast nam je, da smo danes lahko tu in vam predstavimo študijo, ki smo jo pripravili za vaš odbor o pustnih storitvah v Evropski uniji. S eh, kolegom vam bova danes študijo predstavila. Zastopava Copenhagen Economics, to je svetovalna družba, ki ima urad tudi v Bruslju in se specializira med drugim tudi za pustne storitve. Struktura predstavitve ima tri dele. Najprej bomo predstavili razvoj dogodkov v evropskem poštnem sektorju, potem izzive, priložnosti in politične razprave na podlagi teh sprememb in pa na koncu še naša priporočila. Najprej nekaj informacij o evropskem regulatornem okviru. Imamo tri uredbe, prva iz leta 1997 namen pa je bil harmonizirati skupni poštni trg in izboljšati kakovost storitev. Poleg tega smo želeli tudi odpreti sektor za konkurenco. E, ta direktiva je bila dvakrat um, revidirana in zdaj smo na začetku novega cikla, ko komisija ponovno preučuje to direktive. Poleg tega je bilo leta 2018 e, sprijeta tudi uredba o čezmejnih uh, storitvah dobave. Eh, poštni sektor in sektor dobave je pomemben za evropsko gospodarstvo, ustvari skoraj 80 milijard dobička, kar je več kot skupni BDP Latvije in Litve. Zaposluje približno 1,7 milijona ljudi, kar je več kot eh, število zaposlenih na Hrvaškem. Je pa to sektor, ki raste približno za 2,4 odstotka na leto, kar je več kot inflacija. Uh, vseeno pa v njem prihaja do številnih sprememb zlasti po zaslugi digitalizacije. Po eni strani družbe in, po, in posamezniki vedno bolj komunicirajo digitalno, zato število pisem upada. Po drugi strani pa, ker se povečuje elektronska trgovina in ljudje kupujejo na spletu, hitro raste število paketov in ekspresnih dobav. To vpliva tudi na konkurenčne razmere. Na področju pisem vidimo, da obstoječi operaterji, to so uh, uveljavljeni operaterji v državah članicah, še vedno zagotovijo večino dobav pisem, hkrati pa konkurirajo tudi z digitalnimi alternativi. Komunikacije, ki so potekale po pisni poti, se sedaj uh, vršijo po elektronski pošti in po spletu. Na področju eh, paketov pa vidimo, da obstoječi uveljavljeni operaterji predstavljajo bistveno manjši delež, kar pomeni, da konkurirajo z drugimi ponudniki. Posledično vidimo, da je tudi finančno stanje uveljavljenih poštnih ponudnikov slabše v zadnjih letih. Več pozornosti se namenja tudi vplivu na okolje. Sprememba v mešanici proizvodov, torej vedno več dobav paketov in manj pisem, neposredno vpliva na okolje, kajti vsak paket proizvede 12 krat več CO2 na enoto v primerjavi s pismom. Vendar pa je učinek poštnega eh, sektorja na okolje neocenjen. In, eh, Če se bo to ocenjevalo, je potrebno upoštevati tako neposredni kot posredni učinek. Ne gre samo uh, zato, da operater dostavi eh, neko eh, pismo ali paket, ampak pogosto tudi prejemniki potujejo, da eh, pridejo do svojih pošiljk. Zdaj pa predajam besedo kolegu za naslednje poglavje. Spoštovani gospe in gospodje, veliko čast mi je, da vam lahko predstavim našo študijo. Tisto, kar želimo izpostaviti, je, da se poštna industrija industrija dostave sooča številnimi uh, izzivi, ki ogrožajo tudi vzdržnost univerzalne storitve. Ne gre samo za finančni vidik pri družbah, ampak gre tudi za ranljive uporabnike, ki so še vedno odvisni od poštnih storitev. Gre tudi za na tisoče zaposlenih, ki delajo v tem sektorju. Uh, In uh, ekonomski in politični izzivi so kompleksni. Kompleksni so zato, ker vključujejo ne samo regulatorni okvir na tem področju, temveč se povezujejo tudi z drugimi regulatornimi ukrivi, naprimer, okviri, naprimer z okoljsko politiko, eh, naprimer davek na eh, dodano vrednost. V naši študiji pa smo se posvetili tudi tem povezavam. Seveda se v sektorju pojavljajo tudi priložnosti. Vedno več elektronske trgovine eh, nudi ogromno priložnost poštnim operaterjem, da ohranijo ekonomijo obsega v svojih storitvah, kljub temu, da upada število pisem. Vemo pa, da le nekaj nacionalnih poštnih operaterjev Eh, je uspelo eh, nadomestiti upad prihodka iz pisem z večjim prihodkom iz sektorja paketov. Eh, to je posledica predvsem zelo intenzivne konkurence na področju paketov. Še ena pomembna priložnost pa je mreža in vrednost znamke, ki jo imajo nacionalni operaterji. To, ti bi lahko to v nekaterih državah bistveno bolje izkoristili. V nekaterim državam gre zelo dobro, naprimer v Franciji in Belgiji, kjer La Post in Bipost nudita številne eh, storitve splošnega ekonomskega pomena. Eh, vidimo pa tudi vedno več zanimanja v drugih državah, da bi se kaj naučili iz teh dobrih praks. Še ena priložnost pa se navezuje tudi na nove tehnologije. Nove tehnologije se lahko uporabijo za večjo učinkovitost in tudi za uveljavljanje novih storitev na trgu. Te tri priložnosti opredeljujejo prihodnost sektorja eh, pošte in dobave, eh, oziroma dostave. Zato je zelo pomembno, da so operaterji prožni in da znajo izkoriščati te priložnosti. No, in če pogledamo po državah, eh, kje potekajo najbolj intenzivne politične debate, je posod v spredju beseda prožnost. V nekaterih državah poteka razprava o tem, koliko svobode bi morali poštni operaterji imeti, eh, ko gre za prilagajanje storitev delovanja in mreže spremembam v povpraševanju. Naj vas opomnim, da direktiva o poštnih storitvah opredeljuje določene minimalne zahteve za države članice, naprimer, kako pogosto mora poštar obiskati posamezno gospodinstvo. Eh, naprimer, petkrat na teden eh, je to zahtevano v direktivi, ponekod pa nacionalna zakonodaja zahteva šest obiskov na teden, torej še več. V drugih državah se pogovarjajo celo o tem, da bi to zahtevo znižali na manj kot pet obiskov na teden. Torej, to je tisto, o čemer se razpravlja. Še ena razprava, ki je v spredju in se tudi navezuje na prožnost, je vezana na cene. Priča smo trendu eh, na političnem področju, da bi vzdržnost univerzalne storitve postavili pred druge politične cilje, naprimer spodbojanje konkurence. In s tem prihajam na zadnjo prosovnico in naša priporočila. Naše glavno, naša glavna priporočila vam eh, so, da ne pozabite, da so potrebe v državah članicah različne, ker se soočajo z različnimi problemi. Zgodovinsko gledano je bolj proti monopolom eh, bil glavni problem na tem trgu, še pred liberalizacijo, kjer eh, je to še relevantno, torej v nekaterih državah bi kot ekonomisti vas zgolj opomnili, da bi katerakoli intervencija na trgu uh, se morala osredotočiti na morebitno nedelovanje trga. Opažamo, da je v nekaterih državah uh, glavno vprašanje zagotavljanje vzdržnosti univerzalne storitve in v teh državah bi regulatorni okvir moral nuditi dovolj prožnosti, da lahko pravila prilagodijo svojim okoliščinam. In eh, ne na zadnje, tisto, čemu smo zadnje čase prav tako priča, je, da komercialna operativna prožnost nista dovolj za zagotavljanje ustreznih univerzalnih storitev. In v teh državah so zelo pomembna učinkovita pravila glede državne pomoči. Uh, zato da se zagotovi eh, zagotavljanje storitev ranljivim uporabnikom in tudi ustrezna obravnava zaposlenih v tem sektorju. S tem smo prišli do konca naše predstavitve, seveda pa bomo z veseljem odgovorili na vaše vprašanja. Najlepša hvala, gospa Fačino, gospod Čepikis. Sedaj sledi prvi krog govornikov, to so koordinatorji gospoda Marineska ni, tako da bom dal besedo gospodu Ferberju, ki ga bo nadomestil. Izvolite, gospod Ferber. Ja, najlepša hvala. Hvala vsem, ki ste pripravili eh, študijo. Spominja me deloma na mojo mladost. Bil sem poročevalec v Senci pri eh, prvi poštni direktivi, poročevalec v Senci pri drugi in tretji. Tega je že kar dolgo. Eh, no, ampak moje pripravljanje pripombe gredo, eh, se navezujejo na to izkušnjo. Ne vem, če sem eh, eh, dovolj podrobno prebral to študijo, ampak naš prvi namen je bil doseči nekaj, česar nismo uspeli doseči in to se je izkazalo v kasnejših letih, namreč, da bi ustvarili notranji trg. Kajti dejstvo je, da imamo danes zelo utrjene nacionalne trge, še bolj utrjene kot v preteklosti. In tu ima pomembno vlogo nekaj, kar omenjate tudi v svoji študiji, namreč, da so nekatere države članice možnosti izkoristile tako, da so preprečile eh, integriran notranji trg in posledica tega je, da so danes eh, tarife, ki so čez, na čezmeni ravni više od tistih na nacionalni ravni, česar v preteklosti pred poštnimi direktivami nismo imeli. In na to se navezuje tudi moje vprašanje. Kaj lahko naredimo za to, da bi dejansko prišli do integriranega skupnega trga na mesto 28 oziroma 27 nacionalnih poštnih trgov? Eh, kar seveda se navezuje tudi na čezmejne storitve in pa omenili ste obveznost univerzalne storitve. Če si to pogledamo na, na, na evropski ravni, vidimo, da, uh, so, da so tu zahteve zelo nizke, pet obiskov na teden, nekaj uh, standardov glede kakovosti, vse ostalo pa so nacionalne obveznosti. Naprimer, pri nas je uh, urejeno, kako daleč je lahko uh, pošni nabiralnik uh, od, uh, od stra stran od um, uh, prebivališča, naprimer, to ne sme biti več kot 2 km. Uh, no, uh, Naj opozorim tudi na to, da storitve splošnega interesa so se deloma prenesle na uh, poštne ponudnike, kar je prispevalo k utrditvi monopola, kajti uh, če je država določene storitve delegirala na pošto, naprimer tudi izplačilo pokojnin je bilo nekaj časa tako, zdaj nasrečo ne več. Uh, torej, če določene storitve prenese z drugih služb na pošto, uh, to seveda še uh, oteži vstop na trg za konkurente, kajti uh, Eh, s tem se seveda okrepi vloga poštnih operaterjev, ampak ehm, tega naša univerzalna storitev na evropski ravni ne pokriva. Eh, torej, kako bi lahko tu prišli do sprememb tukaj, da bi se pošta osredotočala na tisto, kar naj bi bila, torej ponudnik poštnih storitev? In pa opozarjali ste tudi tretjo točko, ki bi jo sam omenil, pri prvi direktivi in že pri zeleni knjigi ob koncu 80-ih let smo ugotavljali, da je področje paketne dostave precej liberalizirano in je tudi še danes zelo liberalizirano. E, tu je e, nekaj zakonodaje, sicer ki smo jo sprejeli glede preglednosti cen pri čezmejnih dostavah paketov, e, ampak glede na to, da je področje paketov uh, v uh, razmahu, ali vidite tu nek pozitiven ali negativen primer razvoja dogodkov? Omenjali ste na okrižne subvencije, ki so seveda omejene skladno z evropskimi pravili. Ne samo zaradi pravil o državni pomoči, temveč tudi zaradi pravil, ki so v tretji pušni direktivi. Tako da se tisto, kar se dogaja na ravni monopolov, ne prenaša na področje konkurence, ampak eh, tu ste opozorili na problem, ki me zanima. Bi torej morali se vrniti na dobre stare monopole ali je zdaj svet eh, boljši in bi vendarle si morali prizadevati, da bi prišli do dejanskega notranjega trga, da bi tudi na področju pošnih storitev dejansko imeli nek integriran notranji trg. Najlepša hvala. Hvala, gospod eh, Ferber, tudi za kratek poduk iz zgodovine. Ne skrbite. Eh, zdaj dobi besedo gospod Danielson, potem pa še gospod Rikej. Ne? Najlepša hvala, hvala za besedo in hvala za odlično predstavitev. Eh, izpostavili ste številne zanimive vidike, sam bi se morda osredotočil na drug vidik ki eh, je prisoten v vašem poročilu, ne pa toliko v vaši predstavitvi. Kajti digitalizacija in eh, spletna trgovina prinašata večje popraševanje po dostavi paketov, ampak kot opozarjate, obstaja tudi vedno večja konkurenca na tem področju in ta konkurenca pogosto koristi potrošnikom, včasih pa gre tudi na račun delavcev in Mislim, da je to pomemben vidik. Eh, v številnih državah, tudi v moji, smo priča, kako eh, ponudnik univerzalne storitve v državni lasti uporablja eh, druge izvajalce za storitve, ki so bistveno slabše plačani. In za nas kot socialiste in demokrate je bistveno, da so pravice delavcem v tem sektorju zagotovljene. Kakšne možnosti vi vidite, da bi zagotovili? da povečano popraševanje in ostrejša konkurenca, ki sta z številnih vidikov plodna, ne gresta na račun pravic eh, delavcev. Torej, v vašem poročilu navajate seznam različnih vrst pogodb po zaposlovanju, model, ki ga uporablja Amazon. Kako to regulirati? Kaj konkretno menite, da bi mi kot oblikovalci politik eh, lahko na to vplivali? Kaj bi lahko ukrenili na evropski ravni? In pa širše gledano, eh, kaj mislite, da bi morali to storiti kot. Eh, od, odločevalci eh, tu v Evropskem parlamentu. Eh, Hvala lepa. Hvala, gospod Danielson. Za Renew eh, se bom sam nakratko oglasil. Prihajam iz Nemčije in v Nemčiji poteka razprava na nekaterih podeželskih območjih, kjer naj bi poštar prihajal vsak dan. Ljudje pa se sprašujejo, ali dejansko prihaja vsak dan. zaradi teh razmer se včasih eh, spra, sprašujem, kaj bi se zgodilo, če ne bi imeli monopola, temveč bolj konkurenčne storitve ali ne bi to na koncu pomenilo boljših storitev. Kako vidite, da se stvari odvijajo v različnih državah članicah? Podeželjska območja v Nemčiji niso enaka kot podeželjska območja v drugih državah, zato sprašujem, kako stvari delujejo v drugih državah ali poštne storitve posod dejansko delujejo, eh, tistih pet ali celo šest dni na teden, kot jih predvidevajo pravila, se pojavljajo težave, kljub monopolu. In kaj mislite, da bi se zgodilo, če bi ta monopol razbili in če bi odpravili pravilo, ki narekuje pet obiskov na teden? Zdaj pa v imenu zelenih gospod Kaf. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala tudi avtorjem za zelo eh, obsežno predstavitev. Mislim, da eh, gre tu za različne storitve, ki jih ponujajo pošte. Ne gre samo za storitve dobav, dostave, ampak tudi socialne storitve. Številni starejši, ki živijo na podeželju, eh, vidijo v pošti povezavo z državo. Ti ljudje ocenijo in želijo, da ostane. Omenili ste tudi okoljski učinek poštnih storitev in izziv, ki je eh, pred nami, eh, glede na to, da je vedno več trgovine se prestavilo na, in, na splet in da se oglični odtis eh, povečuje. Eh, če se vse pošilja uh, v škatlah. Ampak um, eh, moja vprašanje se navezuje na morebitne sinergije. Dobro se zavedam, da zlasti izven mest eh, država uh, uporablja drugačna prevozna sredstva, za, uh, naprimer že za poštne storitve, za. Um, prevoz do bolnišnic, za eh, šolski prevoz in tudi za podeželski eh, prevoz potnikov. In zanima me, ali ste preučili možnost sinergij na tem področju. Vem, da v nekaterih državah obstajajo poštni avtobusi, ki dostavljajo pošto, pa tudi prevažajo potnike. In to je nek način, kako je mogoče ne samo nekaj prihraniti pri škodi okolju, ampak uh, tudi uh, okrepiti povezavo s podeželjem deželskimi skupnostmi, ki zelo trpijo zaradi zmanjšanja eh, storitev na tem področju. Tako da bi bil zelo hvaležen za vaše komentarje in morebitne konkretne primere iz posameznih držav. Za zaključek naj se vam zahvalim za vašo predstavitev. V poštnem sektorju prihaja do hitrih sprememb in če želijo ponudniki preživeti, morajo biti inovativni. Tako da mislim, da moramo spodbujati to vrstne inovacije, zato da bomo še naprej eh, lahko računali na te zelo dragocene storitve. Hvala. Hvala gospod Kaf, zdaj pa dobi besedo gospod eh, Hajder oziroma ne, gospa Lašantu, izvolite. Najlepša hvala predsedujoči, lep pozdrav kolegi in kolegice. Tu bi vas opomnila na pomen poštnega sektorja v Evropi in tu je potrebno upoštevati dva zelo pomembna elementa. Najprej je tu ekonomski pomen tega sektorja, potem pa je tu še funkcija univerzalnih poštnih storitev, kot so opredeljene v Evropski direktivi. Gre za zagotavljanje kakovostnih poštnih storitev na, eh, stalno na vseh območjih eh, po dostopni ceni za vse uporabnike. Kar zadeva eh, ekonomski pomen tega sektorja, eh, je tu sektor, ki eh, predstavlja eh, več sto milijard evrov in eh, zaposluje na milijone delavcev v Franciji, je pošta drugi največji delodajalec v državi. Po zaslugi teh številk lahko bolje razumemo, kaj to pomeni. In po drugi strani gre tu za trg, ki ga želimo bolj odpreti za konkurenco. Vemo pa, da pošta zagotavlja univerzalne storitve, ki pokrivajo splošni interes. Gre za eh, ne samo dostavo eh, paketov, ampak tudi za zagotavljanje dostopa do naprimer bančnih storitev in za zagotavljanje boljših povezav in zmanjševanje razlik med mestnimi in podeželskimi območji. Eh, zato bi vas samo pozvala, da ostanete previdni, kajti to je funkcija, ki je nepogrešljiva. Vsi se strinjamo glede tega, ni pa to dobičkonosno in uh, mislim, da je noben zasebni ponudnik prostovoljno ne bi nikoli prevzel. Najlepša hvala, gospod Šontu. Za EKR, gospod Rusto, želite besedo? Ne? Gospodali za goje, najlepša hvala predsedujoči. Hvala vsem, ki so pripravili to študijo. Kot so povedali kolegi, mislim, da je to odličen povzetek izzivo, s katerimi se sooča poštna industrija. Glede na to, da prihajam z Irske, eh, vem, da se irski postni sektor od liberalizacije sooča številnimi izzivi. Prišlo je do velikih um, prizadevanj tudi po državi in protestov za to, da bi ohranili poštne storitve, ki so pomemben vezni člen za številne skupnosti. Eh, s tem so povezane tudi druge storitve, naprimer izplačilo pokojnin in tako dalje. To so storitve, ki imajo zelo velik socialni pomen in jih je težko ovrednotiti številkami. Ampak, če pogledate po Evropi, je prestrukturiranje in racionalizacija delovanja poštnih ponudnikov pripeljala do zmanjšanja zaposlovanja, do uh, hitrega, uh, hitre okrepitve drugih oblik zaposlovanja za nižje plače v slabših pogojih. Uh, in tu je tudi veliki ziv, ki ga predstavljajo nizkocenovni ponudniki. Omenili ste se liberalizacije in opozorili, da moramo na to biti pozorni, ampak eh, mislim, da o tem niste povedali dovolj, kajti tu gre za zelo negativne. Uh, spremembe, eh, ki eh, jih eh, vidimo tudi že v Evropi in pa zlasti v ZDA. Tu gre za alternativne pogodbe o zaposlovanju, za zaposlovanje preko agencij in tako dalje. In tu se sprašujem, ali je potrebna neka oblika zaščite na tem področju. Nadaljna liberalizacija bo namreč zadržala razmere samo zaustrila. Po eni strani pravite, da pri obravnavi direktive moramo upoštevati socialni učinek, niste pa nadgradili tega argumenta. Zato sprašujem, ali vaše priporočilo za nadaljno uh, eh, prožnost na nacionalni ravni, ali ne bi to pomenilo bitke v smeri proti minimumu, ne bi to znižalo zahtev tudi na evropski ravni eh, in eh, pripeljalo do vse splošnega dumpinga eh, Zanima me tudi to, kar ste govorili o okoljskih stroških in zanima me, kako eh, ste to upoštevali. Tudi to bi bilo zanimivo slišati. Hvala. Hvala, gospa Dali. Še gospa Garcia Munoz, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala gostom za predstavitev, čestitke za vse, kar ste prikazali. Veseli me, da študija upošteva socialni učinek politik in da obravnava tudi nekatere težave, do katerih prihaja v sektorju. Izpostavili ste potrebo po prožnosti, ta sektor pa mora upoštevati tudi potrebe najbolj ranljivih uporabnikov, torej tistih, ki živijo na podeželju in starejših. Sama prihajam iz majhne vasi in poštne storitve v vasi uh, prispevajo k socialni in ekonomski koheziji na tem območju. Vidimo, da je to zlasti pomembno na najredkene poseljenih uh, območjih Evropske unije. Tam pošte pomenijo socialno kohezijo in uh, omogočijo ljudem, da lahko uh, nakupujejo. Uh, obstaja celo pilotski projekt, preko katerega se zdravila dostavljajo na podeželjska območja preko poštnih storitev. Mislim, da moramo najti nek način, da izkažemo, da cenimo te storitve, ki jih ponujajo ponudniki poštnih storitev. O tem eh, je veliko govora in mislim, da bo o tem še več govora v prihodnji tudi v našem odboru. Eh, trenutno uporabniki od tega sektorja želijo zlasti hitre storitve, preučiti pa moramo, kako ta vidik vpliva na okolje. Vsi se moramo zavezati eh, prehodu na okolju prijaznejše delovanje in to mora vključevati tudi poštni sektor, zato da bomo vsi dejansko prišli na vzdržno mobilnost. Now, got... Najlepša hvala, gospa Garcia Munoz. Zdaj pa ponovno dobite besedo, tako da lahko odgovorite na vsa vprašanja, ki so jih zastavili naši koordinatori. Kdo želi začeti? Kar sama se odločite. Ok, Mr. Čepikis. Ok. Prosim. Hvala lepa za odlično vprašanje skušal bom povzeti in najti skupne imenovalce pri vprašanjih. Jasno je, da vas skrbijo storitve v splošnem interesu. Kaj je pomembno? Potencijalen učinek na konkurenco in imamo orodja, ki lahko pomagajo pri takem negativnem vplivu na konkurenco na storitve v splošnem interesu. To je gotovo določena skrb, po drugi strani pa lahko tudi izboljšamo omrežje na ta način. To je glavno vprašanje za poštne storitve. Stroški na enoto se višajo in vedno dražje je ponujati storitve, medtem ko cene pa ne morejo naraščati z istim tempom. Po eni strani, ker to potem ne bi bilo si več možno privoščiti, po drugi strani, pa je tudi digitalna komunikacija nekaj, kar ustvarja nove možnosti. To je torej ta izziv, s katerim se ponudniki poštnih storitev eh, soočajo. Prav tako smo imeli vprašanje, ali bi še naprej regulirali ali pa bi zmanjšali obseg zakonodaje. In tukaj seveda moram spet reči, da se to povezuje s cili poštnih storitev, kakšen je namen sploh imeti zakonodajo, kar se tiče ekonomskega vidika, je to vprašanje, ki prinaša veliko izzivov. Ampak seveda moramo poznati tudi trg, kako se trg obnaša če si ogledamo podeželje, potem tukaj skoraj da ni konkurence, še vedno za pisemske storitve. Čeprav podjetja seveda lahko vstopijo, trg je odprt, ampak enostavno obseg je tako majhen, da prave konkurence ni. In to potem kaže, da morda trg ne deluje tako, kot bi moral. Tega vprašanja si nismo podrobneje ogledali, ampak vidimo, da gre to v to smer. Po drugi strani pa je potem tudi seveda možno se spraševati o zakonodaji, ki je bila pripravljena že kar pred nekaj časa, še pred digitalizacijo in preveriti, ali še vedno ustreza svojemu namenu. Kot sem omenil v predstavitvi, je naše priporočilo, da razmišljamo, kje trg ne deluje in intervencije bi naj to popravile. Kar se tiče socialnih pogojev, pa je to seveda tudi pomembna točka. O tem smo govorili že kar nekajkrat pred Božičem, torej nekaj tednov po Božiču smo, ne vem, če ste opazili, je v veliko državah bilo kar nekaj pomislekov. Celo stavke so bile na finskem. Trajajoča poštna stavka je vodila v bistvu do spremembe na ministerskem položaju. Tako da to je zelo pomembno. Izziv tekmovanja proti dnu obstaja pomemben faktor, pa je tudi ta, na te moramo misliti, da moramo imeti enake pogoje za vse. Eden virov za te pogoje je, ko različni operaterji morajo izpolnjevati različna pravila. In to lahko potem pomeni tudi vir takega konkurenčnega obnašanja. Je pa to nekaj, kar moramo seveda preiskati. Kaj lahko še porabimo? pogodbe za licenciranje, da omogočimo minimalne standarde, morda bi o tem morali razmisliti. Hvala. Želite kaj dodati? Ne, prav. Hvala lepa. 20 minut časa. Še imamo do naslednje točke, tako da bomo imeli krajši odmor. Ob desetih se prosim vrnite, ker bomo točni. prideta državna sekretarja Hrvaške. Govorili bomo o njunih prednostnih nalogah. Ob desetih nadaljujemo. Hvala.

So, ladies and gentlemen, please take your seats. Tako, gospe in gospodje, sedite se. Kolegice in kolegi, nadaljujemo z drugim delom našega dopodanskega sestanka. Pozdravljam Hrvaško predsedstvo svetu. Danes imamo tukaj dva predstavnika. Josipa Bilaverja, državnega sekretarja na Ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo. Na tej strani in tukaj na tej strani gospod Frano Matušič, državni sekretar na Ministrstvu za turizem. Dobrodošli v odboru za promet v Evropskem parlamentu. Kot veste, je Hrvaško predsedstvo predstavilo prednostne naloge na plenarnem zasedanju prejšnji teden. Danes bomo imeli priložnost, da se pogovorimo o teh prednostnih nalogah na bolj podroben način za področja, ki so v naši pristojnosti, namreč promet in turizem. Veliko veselje mi je, da se bo Hrvaško predsedstvo med predsedstvom osredotočalo na nadaljevanje razvoja skupnega prometnega prostora trajnostne dejavnosti, digitalizacijo in inovacije v vseh segmentih prometnega sektorja. Še pa posebno pa me veseli, da hrvaško predsedstvo veliko pozornost namenja turizmu, ki postaja vedno bolj pomembna zadeva tudi za naš odbor. Turistični sektor bi radi razvili, radi bi, da se z njihovimi izzivi na evropski ravni soočamo na bolj sistematičen način. Tako, sedaj pa predlagam, da najprej damo besedo obema državnima sekretarjoma, ki bosta dobila vsak 10 minut. Potem pa bomo imeli krok koordinatorjev, kasneje odgovore obeh hrvaških predstavnikov, potem pa boste dobili besedo še ostali poslanci v našem odboru. Tako, najprej dobi besedo gospod Bilaver, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Good morning. Hvala lepa. Dobro jutro vsem. Gospod podpredsednik odbora, člani odbora, poslanke in poslanci, veliko čast mi je, da vam lahko predstavim program našega predsedstva na področju prometa. Sem Josip Bilaver, sem državni sekretar na Ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo. Svojo predstavitev prednostnih nalog sem pripravil v hrvaščini, tako da mi dovolite, da nadaljujem v hrvaščini. Vam Kot vam je že znano, hrvaško predsedovanje prihaja v času velikih izzivov na eh, začetku novega institucionalnega in zakonodajnega cikla. Naš eh, program temelji na štirih glavnih prioritetnih nalogah. Eh, Evropa, ki se razvija, Evropa, ki povezuje, Evropa, ki ščiti in vplivna Evropa. Za vprašanja, ki so relevantna pri odgovorih na ta vprašanja, so prioriteta sto, v stolpu Evropa, ki povezuje. Zato bomo podpirali tiste politike, ki krepije infrastrukturno povezanost Unije. Danes eh, bom osredotočil se na prioritete hrvaškega predsedovanja na področju prometa. Glavne prioritete so izboljšanje in e, zaključek e, vse evropske transportne mreže ter konkurenčen in uh, trajnostni sektor ladjedelništva. Kar se tiče prometnih področji, bi se sprva osredotočil na prioritete intermodalnega prometa. V prvi vrsti imamo smrt te te uredbo in naša eh, glavna prioriteta v intermodalni delovni skupini bo ravno smart TNT oziroma poenostavljanje ukrepov za izboljšanje eh, in hitrejšo realizacijo transevropske prometne mreže. Eh, kot veste, se je na tem, ta predlog bil usklajen na svetu eh, že decembra 2019. Začeli bomo tudi trialog z parlamentom in nimamo še končnih datumov. Cilj pa je, da zaključimo pogajanja o tem še v času hrvaškega predsedstva. Drugo je CEF, eh, instrument za povezovanje Evrope. To je dosje, ki je izredno pomemben za hrvaško predsedstvo zaradi njegove direktne povezanosti z večletnim finančnim okvirjem.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 bi ga pa kljub temu tudi tukaj rad izpostavil, ker je bistven za naslednja ulaganja v TNT omrežje v naslednjem programskem obdobju od leta 2021 do 2027. Seveda se zavedamo pomena CEFA ne le za transport oziroma promet, ampak tudi za energetske in e, digitalne dele, ki so ključni za sinergijo eh, učinkovitega funkcioniranja notranjega trga Evropske unije. V, pozdravljamo, da je eh, skupni dogovor dosežen eh, v februarju leta 2019 z Evropskim parlamentom v času eh, rumunskega predsedovanja takoj, ko bodo uh, pogajanja o večletnem finančnem okviru zaključena, bodo kmalo zaključen tudi ta dosje. Uh, kar se tiče direktive o kombiniranem prevozu, Hrvaško predsedstvo je bilo pripravljeno nadaljevati delo na tem, ampak glede na uh, Green Deal oziroma zeleni dogovor bo verjetno komisija ta uh, predlog umaknila. Najpomembnejše prioritete na področju kompenskega prometa oziroma najpomembnejše za Hrvaško je eh, dosje o pravicah potnikov v železniškem prometu. Zato, da izboljšamo zadovoljstvo končnih uporabnikov, želimo promovirati eh, železniški prevoz, ki je tudi ekološko sprejemljiv. Za tja dosje se je na svetu že sprejel splošni pristop eh, v januarju 2019 in zato bomo lahko začeli pogajanja z parlamentom, se pravi, prvi datum je 8. 28. januar že postavljen. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da se doseže medinstitucionalni dogovor že, čas, že v času našega predsedovanja. Pogajanja o socialnem in tržnem stebru prvega paketa za mobilnost so bili zaključeni 11. decembra In Koreper je uh, potrdil eh, začasni sporozum in pričakujemo, da boste vi storili danes enako na vašem odboru. Uh, Hrvaško predsedstvo pričakuje, uh, da se bodo tri dosjeja spomladi dokončno sprejela. Nažalost pa uh, svet ni uspel se koordinirati glede predloga o eurovenjeti v uh, januarju, glede na to, pa eh, se nadaljujejo posvetovanja med državami članicami, kako nadaljevati z delom pri tem predlogu. Glede dosjeja o najetih vozilih, tudi tukaj nimamo še splošnega pristopa, ki bi bil potrjen za strani sveta. Eh, države članice eh, so si želele videti, kakšen bo izid povezanega predloga o pristopu k trgu in kako se bo to povezalo z vnosom v nacionalne registre. Glede na to pričakujemo, da bomo vendarle zaključili delo pri tem dosjeju na, še med našim predsedovanjem. In delovne skupine o tem že razpravljajo. Sedaj pa zračni promet kar se tiče zračnega prometa, imamo eh, že nekaj let blokiran dosje o pravicah potnikov v zračnem prometu. V času finskega predsedovanja so bili narejeni naslednji koraki za aktiviranje držav članic okrog te teme, kar bomo um, eh, nastavili nadaljevali tudi med našim predsedovanjem. Vključili bomo eh, študijo o trenutnem statusu pravic potnikov v zračnem potniku, eh, prometu, ki jo je objavila komisija in eh, to bo osnova za doseganje kompromisov. Želimo si, da bi dosegli splošni pristop do konca našega predsedovanja in želimo si, da bodo rešitve uravnotežene in enostavne. Kar se tiče komi predloge eh, komisije za Single European Sky Plus 2, um, enostavno Evropsko nebo, to je iz leta 2013. Od takrat so se okoliščine v zračnem prometu spremenile, kot eh, potrjuje tudi. Um, posebno sporočilo eh, skupine modrecev in razen tega je bila sprejeta uredba EASA. V eh, januarju leta 2018 eh, so od komisije zahtevali, da v razišče, v kakšnem eh, obsegu bo eh, spremenila eh, svoj predlog glede na druge predloge in delovati moramo smiselno za zmanjševanje izpustov škodljivih plinov, zaradi tega bo pravzaprav to naša prioriteta. Zavedamo se, da je pri tem dosjeju veliko težav, ampak v času naših, eh, našega predsedovanja bomo naredili res vse, kar lahko, da se tudi ta problem reši in da pride do velikega napredka. Vendar pa kljub temu, da bo delovna skupina za zračni promet intenzivno delala na spremenjenem predlogu, točne časovni okvir za medistitucionalni dogovor še ni jasen, kajti z delom se ne more začeti predno ni predlog spremenjen. Z ciljem nadaljevanja dela na reformi načrtujemo eh, razpravo na Evropskem vrhu za zračni promet v aprilu v Dubrovniku, kamor vas vse uh, eh, uljudno vabim. In razen tega, hrvaško predsedstvo bo naredilo vse, kar je potrebno, da se sklenejo sporozumi o zračnem prometu z. Um, tretjimi državami, zlasti tistimi, ki že nekaj časa čakajo. In ravno tako bomo um, pri, delali na pripravah za svet IKO. Pomorski promet, eh, naslednja tema. Pomorstvo je ena naših glavnih prioritet in pripravljamo ministersko deklaracijo na temo zaščite okolja pomorcev, nadaljne digitalizacije, financiranja inovacij ter konkurenčnosti pomorskega sektorja. To deklaracijo vidimo kot možnost, da države članice izrazijo svoje mnenje o prihodnosti pomorskega sektorja, posebej upoštevaje zeleni dogovor novo in novo prometno strategijo, ki jo pripravlja komisija v začetku novega zakonodajnega ciklusa. Izpostaviti želimo uh, pomen pomorstva kot sektorja. V opatiji bomo v ta namen uh, eh, 11. aprila organizirali neformalno. Neformalni svet TTE, kjer mu bo sledil uh, tudi uh, deklaracija. Upamo, da bo ta deklaracija postala del sklepov sveta uh, v uh, maju. Uh, glede na to uh, upoštevali bomo tudi nadaljni razvoj dela na, razi, na ravni um, Evropske, uh, mednarodne pomorske organizacije, zato da bi se zmanjšali izpusti stoplogrednih plinov, cilj je 50 odstotkov manj do leta 2050. Mogoče bo uh, glede glede števila v deležencev eh, en največjih naših eh, dogodkov 13. in 15. maja v Šibeniku eh, na temo TNT, se pravi, pomenovali smo to TNT dnevi, pričakujemo okrog 2000 udeležencev. Organizirali bomo tudi neformalni ministerski svet pomorskih ministrov eh, v Opatiji 11. aprila. Dan predtem, 10. aprila, pa bo tudi posebna konferenca deležnikov teme, ki jih bomo tam uh, vključili, bodo predvsem zaščita okolja, pomorcev, nadaljna digitalizacija, financiranje inovacij in konkurenčnost um, ladje delskega sektorja. Uh, eh, 29. in 30. Um, aprila uh, organiziramo Evropski uh, zračni promet. Uh, v Dubrovniku, eh, oziroma vrh tega prometa in eh, zaradi tega vas pozivam na vse te dogodke. In po tej eh, predstavitvi bom prisluhnil vašim vprašanjem med eh, našim predsedovanjem pričakujemo veliko težav, veliko izziv, veliko vprašanj, ampak z dobrim dialogom in z dobrimi razpravami verjamem, da bomo našli eh, tudi dobre kompromisne rešitve. Najlepše hvala in lahko vam zagotovim, da sem prepričan, da bo naše predsedovanje zelo učinkovito. Najlepše hvala, gospod. Eh, Bilaver. In glede na vaš eh, program, mislim, da boste imeli polne roke dela. Sedaj pa dajem besedo gospodu Matušiču. Hvala lepa. Spoštovani podpredsednik, člani odbora za promet, prijatelji in kolegi. Zelo sem vesel, da se lahko pogovorim o prednostnih nalogah na področju turizma Hrvaške kot predsedujoče svetu. Pripravili smo zelo podroben šestmesečni program, ki temelji na štirih sebrih. Kolega je to že omenil, Evropa, ki razvija, Evropa, ki povezuje, Evropa, ki ščiti in vplivna Evropa. Glede na dejstvo, da je turizem zelo horizontalen sektor, so naše prednostne naloge na področju turizma skoraj da pri vseh teh stebrih. Namreč turizem prispeva k bolj ravnoteženemu ekonomskemu razvoju, turizem povezuje, turizem prispeva k ugledu države in končno turizem je odvisen tudi od varnosti. Evropska unija je turistična destinacija številka ena, globalno gledano. Turizem je pomemben ekonomski faktor, ki prispeva skoraj 10 odstotkov k evropskemu BDP-ju in predstavlja 9 odstotkov celotnih delovnih mest v Evropski uniji. Mednarodni turizem znaša 6 odstotkov izvoza EU in 22 odstotka izvoza storitev. Turizem je na četrtem mestu kot izvozna kategorija po kemikalijah, avtomobilskih izdelkih in živilskih izdelkih. Istočasno pa turizem pliva tudi na zaščito kulturne in naravne dediščine, okolje, trg dela, infrastrukturo in tako dalje. Ti izzivi so skupni vsem državam članicam, zato je pomembno, da se tega lotimo bolj sistematično na evropski ravni. Hrvaško predsedstvo se bo borilo za politike za odgovoren in trajnostni turizem, še prav posebno se bomo osredotočali na raznolikost turistične ponudbe, zato da bi uspodbudili razvoj manj razvitih turističnih področji. Osredotočali se bomo na sinergije z lokalnimi skupnostmi in turisti, zmanjševali bomo ponudbo na področju turizma, ki je odvisna od sezone in bomo spodbojali tudi uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij in digitalizacijo. Glede na to, da je turizem zelo pomemben za EU, Hrvaška meni, da bi turizem morali bolje prepoznavati v evropskih politikah in institucijah. Menimo tudi, da je turizem ključnega pomena za promocijo in razvoj področji, ki so manj razvita. In tukaj bi morali vodilno vlogo dati MSP-jem in mikropodjetjem kot glavnim faktorjem, ki lahko prispevajo k uravnoteženemu regionalnemu razvoju. Trajnostni in odgovorni ukrepi bodo oblažili negativne učinke turizma, prav tako pa bodo obogatili destinacije. Turizem je zelo odporen sektor ekonomsko pomemben, dolgoročno, ko se izvaja, če se izvaja na pošten in trajnostni način. To prinaša prednosti lokalnim skupnostim, kaj ti odgovorni turizem krepi pozitivne ekonomske, socialne in okoljske destinacije. Nadalje bo Hrvaška predlagala vzpostavitev Evropske turistične zamke za skupno pomočjo držav članic na tretjih trgih. Skupna evropska turistična znamka bi naj izpostavljala edinstveno visoko kakovostno ponudbo evropskih destinacij in bi obogatila vidnost Evrope na teh destinacijah. Želimo ostati številka ena, kar se tiče turizma, poštevati pa želimo tudi globalne izzive, kot so podnebne spremembe, naravne nesreče, migracije in tako dalje. Evropa mora postati bolj vidna in prepoznavna kot globalni turistični trg, kot stabilna panoga, varna. To je eden glavnih izzivov. Prav tako moramo turizem bolje prepoznavati v evropskih politikah in institucijah, še prav posebno glede na pomen za trajnostni in odgovorni turizem. Evropa mora ostati prva globalna turistična destinacija in mora imeti tudi svojo kohezivno razsežnost turizma v Evropski uniji. Dragi podpredsednik, spoštovane poslanke in poslanci, za zaključek. Turizem potrebujemo za gospodarsko rast, moramo pa imeti okoljsko in socialno trajnostni in odgovorni turizem. Prav tako potrebujemo novo zasnovo turizma kot prehod v trajnostno in podnebno neutralno družbo. Storimo to skupaj in naj povem, da sem vesel, da sem tukaj v stavbi Evropskega parlamenta. Bil sem opazovalec v Evropskem parlamentu od začetka 2012 do sredine 2013, preden smo torej postali ponopravni člani. Kot veste, smo pogajanja zaključili konec 2011 in smo postali potem ponopravna članica 1. julija 2014. Tako da torej sem vesel, da sem spet tukaj, tistem obdobju. Sem tudi sledil delo odbora za promet, tako da poznam vse teme tega odbora. Hvala lepa za vašo pozornost. Veselim se razprave z vami in vaših vprašanj. So, Hvala lepa, gospod Matošič, za vaš prispevek. Zelo smo veseli, da ste tukaj. Tako, sedaj pa krok koordinatorjev. Najprej gospod Marinesko, e LS. You, Hvala lepa, predsedujoči. Gospod, hvala lepa za vašo predstavitev obema, kar se tiče prometa, vidim, da imate zelo natrpan program in želim vam veliko sreče pri delu, da boste izpolnili vse cilje in ukrepe, ki ste jih vključili v svoj program. To niso enostavna vprašanja. Kar se tiče pametnega TNT, podpiramo gospoda Rikeja v ELS, zato da bi dosegli dogovor kar se da hitro, ne pa glede strišča sveta. Mislim, da je to bilo precej razvodenilo, tako da prosim, poskušajte storiti kaj, kajti to je zato, da bi izpolnili našo željo po dokončanju koridorjev. Kar se tiče cefa, pa predlagam, da bi morda imeli sestanek na to temo, sem poročal v CEFO, zato da bi razrešili dva od treh, dve od treh odprtih vprašanj, kar se tiče razdelitve sredstev iz kohezijske politike, da bi postili torej proračun, ko bo sprejeta odločitev za proračun, samo za proračun. potem pa je nekaj, da se jo, ker nismo prav optimistični, kar se tiče svežnja o mobilnosti. To bo potem še predmet razprave in tudi nekaj predlogov sprememb bo podanih in bomo imeli še kar nekaj za upraviti v parlamentu. Kar se tiče pred potnikov, pa vem, da delate na področju železniškega prometa. Predlagam pa, da, odprite, da odprete razpravo širše o pravicah potnikov, kajti to traja že kar nekaj časa, pravih razlogov ni. To je težak dosje, res je, vendar pa potrebno je priti do skupnega stališča. To ni v vašem programu, morda bi se lahko pogledali tudi slote, kaj ti letalska industrija čaka že zelo dolgo na ta dosje. CEF, veselim me, da ste to omenili in dali ste, da se boste zelo trudili na tem področju, morda lahko bolj podrobno poveste, kaj nameravate storiti. In potem turizem. Delate tudi na področju večletnega finančnega okvira. Morda boste države članice pripričali, da bi imeli tudi ločeno proračunsko postavko za turizem v večletnem finančnem okviru. Za parlament bi to bile zelo dobre novice. Hvala. Thank you, Mr. Marinescu. Hvala, gospod Marinescu. Sedaj pa gospod Danielson, SND. Eh, Hvala lepa. Hvala lepa obema ministroma za to, da sta z nama, da predstavljata prednostne naloge za naslednjih šest mesecev. Še prav posebno sem vesel, ko slišim vaše ambicije, kar se tiče prometnega sektorja. Upam, da boste večino izmed njih izpolnili do poletja. Mi v parlamentu se strinjamo z vami glede pomena dela pri dokončanju omrežja TNT to je ključnega pomena, zato da bi naložbe v infrastrukturo bile ustrezno uporabljene in to bo tudi ključni del pri transformaciji prometnega sektorja, zato da bomo dosegli naše podnebne cilje. Kar se tiče intermodalnega prometa, če se dotaknem tega, kar ste dali, zame osebno in SED menimo, da je to napaka komisije, da je umaknila predlog za kombiniran promet. Veseli smo, da ste pripravljeni iti v pogajanja trialogu z nami in če lahko morda prepičate komisijo, to, da bi spremenilo odločitev, ja, mislim, da bo to slepa ulica, tudi sam bom poskušal, bi bili zelo zadovoljni, kar se tiče parlamenta, da se pogajamo z vami in skušamo zaključiti to pred poletjem. Mislim, da ni potrebe čakati še dve leti, da bi pripravili bolj ambiciozen načrt. Lahko smo ambiciozni, tako se je to v parlamentu v pogajanjih in lahko pripravimo nekaj, kar bo delovalo že do poletja potem sem vesel, ko vidim, da boste imeli prednost nalogo pri dokončanju dosjeja železniških pravic potnikov, pravice potnikov v železniškem prometu. Pomembno je to zagotoviti tudi tukaj, še prav posebno, če želimo doseči premik iz drugih oblik prometa na železnico. Potem zračni promet, letalski promet razumel sem, da bo vaša prednostna naloga, da na nek način deblokirate dosjeje, ki so že leta blokirani v svetu. To bi parlament zelo pozdravil, še prav posebno pa skupina SND. Letalski promet je tisto področje, kjer politično zaostajamo zakonodajo. Dejali ste, morda so bile kakšne tehnične težave, ampak bi lahko bolj specifično razložili, kako bi želeli odpreti pogajanja na tem področju, jih pomaknili naprej in kako dolgo bi lahko razumno pričakovali, da bo to trajalo in dokam boste prišli, kar se tiče letalskega prometa. Seveda, ko to pravim, pa se veselim dobrega sodelovanja z vami v naslednjih mesecih. Strinjam se končno tudi z gospodom Marineskom, kar se tiče turizma. Če bi lahko povišali proračun za turizem, bi to ta odbor zelo cenil in tudi parlament. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospod Danielson. Sedaj pa Rinju Nahtahal. Well. Hvala lepa, zelo sem vesela, da je vaše predsedstvo dobro začelo leto 2020 in se osredotočate na zelo veliko različnih tem, naprimer TNT, pa tudi pravice potnikov. To je zelo dobro, po mojem ampak to je začetek še enega leta brez enotnega evropskega neba. Kolega je zdaj sem že omenil, letalski del. Enotno evropsko nebo. To je tako pomembna tema, da bi to lahko vodilo do manj zamud, naprimer, pa manj rerutingov. Po moje bi lahko to vodilo do tudi 10-stotnega znižanja v emisijah CO2. Ta tema se je vrnila na mizo lani decembra, ko je bilo sprejetih nekaj pomenih odločitev, kar se tiče regulative, tako da sem se spraševala, bi lahko bili bolj specifični z vaše strani, kar se tiče tega, kaj boste storili vi na področju tega doseja, kar se da hitro časa veliko pač ni. Veselim se vašega odgovora. Eh, hvala lepa. Gospod Kaf, zeleni. Hvala lepa. Naj nadaljujem s skupnim evropskim nebom. Mislim, da si vsi želimo videti letalske poti, ki so bolj neposredne in želimo tudi privačevati pri tem. Ampak obstaja nevarnost, da če bomo olajšali letenje, da bo več ljudi letelo. In sedaj, ko pazimo na emisije in glede na cilje, ki smo si jih zadali v zelenem dogovoru, kaj boste storili, da bi zagotovili to, da ne bi prišlo do povišanja emisij iz letalskega prometa, če bo enotno evropsko nebo spostavljeno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kaf. Kam pomenosi ide? Eh, presidente. Eh. Hvala gospod uh, predsednik, pozdravljeni državne tajnika iz Hrvaške. Kot veste, zelo pogosto v našem odboru razdelitev ni toliko med eh, desnico in levico, ampak bolj med interesi držav na vzhodu in držav na zahodu. Videli smo to pri. Uh, svežnju za mobilnost in mogoče nam lahko Hrvaška pri tem lahko pomaga zaradi umeščenosti v zgodovini do sedaj. Zelo kratek bom glede eh, prenerja imamo težave, razumemo eh, legitimne pomisleke Avstrije, ampak dokler nimamo eh, ustrezne železniške alternative in zmanjšanja števila tovornjakov na avstrijskih cestah. Eh, problemi eh, vendarle ostajajo. Ukvarjamo se in pogovarjamo z vključenimi regijami. To je zelo urgentna zadeva. Na to temo sem že pisal Evropske komisije, zato da najdemo neko rešitev, da bi zagotovili prost eh, pretok ljudi in blaga ne pozabimo, da tisti, ki izvažajo, morajo imeti pravico do prevoza svojega izvoza. In še ena tema, čisto na kratko. Včasih eh, imamo neko eh, eh, oligopolno položaj linijskih družb v promet tu po morju, eh, ki eh, so eh, vedno nekje na prvih mestih. Na to temo bi tudi Evropsko komisijo lahko pozvali, da postavijo nova pravila, tako da se spoštujejo pravila konkurenčnosti in um, omogoči dostop večjim, sicer bo prišlo do resnih dodatnih izkrivljen trga v naših lukah. Hvala lepa. Kdo za IKR? E Gospod Hos. Hvala lepa. Dve vprašanji bi rad omenil. Najprej, če želimo zmanjšati razdalje v Evropi, moramo znižati cene železniškega prometa in predvsem izboljšati kakovost. Potrebno je povezati različne sisteme in prav tako je potrebno izboljšati povezljivost med državami. Potrebno bo torej zagotoviti to, da bo kakovost više. Naj pa izpostavim tudi še na celinske pravne poti v okviru zelenega dogovora. Tukaj imamo zelo veliko MSP-jev, tudi družinskih podjetij, ki morajo nameniti veliko sredstev za razvoj in potem morajo imeti priložnost to tudi amortizirati. Sveda, bolj kot je okolju prijazno, boljše je, ampak tudi tem podjetjem moramo dati dovolj časa za to, da izvedejo zeleni dogovor, tako da bo to potem tudi ekonomsko izvedljivo. Mm, Hvala lepa. Gue, kontura.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 ker zdaj, ko imamo zeleni dogovor, ki se začne izvajati, govorimo tudi o trajnostnem razvoju ladijskega prometa in celinskih plovnih poti. Vseeno pa naj omenim tudi vprašanje otokov. Gospod Bilaver, Hrvaška in Grče imata veliko otokov. Torej, otoške države bi morale izpostaviti potrebe, posebne potrebe otoških držav, še prav posebno promet je zelo pomemben. To pomeni, da so tukaj seveda prometni stroški višji. Prav tako pa morda tudi druga infrastrukturna vprašanja, kot je skrba z vodo. Tudi to so pomembna vprašanja. In tudi podnebne spremembe so vprašanja, s katerimi se soočamo, pa tudi demografsko vprašanje. Torej, sprašujem vas, ali nameravate vprašanja otoških držav postavite v spredje v naslednjih šestih mesecih. Sedaj pa še prijatelju Franu Matiš, Matošiču. Hvala lepa. Prepričana sem, sem bila, da boste omenili turizem in ste tudi ga. Znano je, da je turizem katalizator za rast. To pomeni določen izhod v sili za rast bolj zapostavljena področja, ki nimajo drugih možnosti za ekonomsko rast. To ustvarja delovno mesta, prav tako pa to pomeni tudi zagon ekonomije vseh držav članicov EU. Kot ste dejali, to znaša 10 odstotkov BDP-ja EU, turizem namreč. Proračun. Nekaj kolegov je to že omenilo. Evropski parlament je zahteval za simbolični znesek 300 milijonov evrov. Pripričate, morate, koleg, morate kolege v svetu, da bi zagotovili ta sredstva. Prav tako pa še potem vprašanje, glede resolucije o Tomas Kuku. To je zelo pomembna resolucija. Za nas je zelo pomembno pripraviti evropski mehanizem za soočanje s krizami na turističnem področju. To ni vedno samo po sebi umevno. Potrebujemo mehanizem, ki bo podpiral države članice v primerih, ko prihaja do ekstremnih vremenskih pojavov zaradi podnebnih sprememb, ko imamo prekomeren turizem ali pa ko prihaja do migranske krize. Vse to je vključeno tudi v programu vašega predsedstva, tako da mislim, da smo lahko s tem zadovoljni. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako. Sedaj pa je čas za odgovore. Kdo bo začel? Prav, gospod Bilaver, prosim, beseda je vaša. Prvi. Ja, kot prvi bom začel z odgovori. Eh, hvala za, za te za res konstruktivne vprašanja. Vidi se, da ste zelo. Uh, skrbno in pazljivo poslušali našo predstavitev. Veliko ste vprašali in poskušal bom od začetka uh, vprašanja gospoda Marineska, katerega iskreno zelo spoštujem in za katerim smo že imeli nekatere sestanke še pred današnjim sestankom tega odbora. Prvo vprašanje je bilo smrt TNT. Eh, Kot sem že v vodoma rekel, je to za nas glavna prioritetna naloga v intermodalnem skupini. To je izredno pomembno za celotno Evropsko unijo, še posebej pa za države, ki so poznaje se priključile v njej in ki so tudi potem poznaje začele razvijati infrastrukturo na glavnih koridorjih. Zato nam je v vsem interesu, da se glavni koridori zaključijo do leta 2030, kot je že dogovorjeno z strani eh, komisije, eh, parlamenta in sveta. Pričakujemo rešitev eh, in zaključek eh, smart TNT-ja čim prej, kar je v interesu celotne Evropske unije. Razmišljamo o in tudi pogajamo se o možnih datumih za začetek pogajanj in upamo, da bo to čim prej določeno za prvi, za prvi trialog. Kar se tiče zraka, več vprašanj je bilo postavljeno gospod eh, Marinescu in gospa Nagdegal in gospod Kufe ter gospod Hos sta uh, to izpostavili, kot, tukaj, kot seveda tudi eh, skupno evropsko nebo. In eh, pravice potnikov v zračnem prometu ne bom vam dajal lažnih obljub in navajal konkretnih datumov, ker pač tega ne maram. Lahko vam povem le naslednje. Predani smo reševanju tega problema, ki se vleče že veliko let. Pri reševanju tega problema pa pričakujemo tudi vaše prispevke poslank in poslancev, ampak prvi korak je gotovo komisija. V januarju smo imeli eh, svet, kjer se, se pokazale velike razlike med eh, stališči držav članic. Zaradi tega smo pri eh, predstavljanju naših prioritet pri Evropski komisiji zahtevali ponovno preučitev določenih eh, sklepov, kajti eh, komisija je predlog podala leta, že leta 2013. Sami veste, kako se zračni promet povečuje vsako leto, kako tehnologija napreduje iz leta v leto. In v kakšno fazo, eh, v kakšni fazi eh, smo, kako enormne so eh, emisije škodljivih plinov. Zavedamo se razsežnosti tega problema, smo pa zadovoljni glede na predlog Komisije za zeleni dogovor, kaj ti največji vpliv zelenega dogovora bo na pomorsko in na zračni promet, posredno pa seveda tudi na eh, železniški promet, saj je namen, da se čim več eh, cesta, eh, cestnega prometa prenese na notranje plavne poti. Ampak pred nami ostaja nerešeno vprašanje dogovor o Single European Sky, o skupnem evropskem nebu ali enotnem evropskem nebu in uh, upamo, da bomo dosegli, dobili zeleno luč od eh, z, komisije, da bo ona upravila svoje delo in mi bomo takoj začeli pogajanja za državami članicami. Res je to potrebno in upam, da bomo napredovali. Kar zadeva druga vprašanja od. Gospod Kampo Manezi je eh, vprašal, vprašal glede uh, prehoda Brenner. Uh, vemo, kakšni problemi so tam. Po eni strani imamo zaš, zahteve po zaščiti okolja in komercialne potrebe, po drugi strani pa obstajajo težave lokalnega prebivalstva. Kot veste, ta slednji problem ni v. Uh, našem delokrogu. Lahko pa vam z našega stališča povemo naslednje. Kot država članica eh, smo se soočali z nekaterimi problemi in izzivi na naših eh, mejah z sosedami in vedno smo poskušali iskati rešitve kompromisno in dogovorno. Eh, kar pa se tiče sredstev iz evropskih skupin, skladov, gotovo bi jih eh, kazalo čim bolje črpati in potem v eh, duhu dobrososedskih odnosov najti rešitve tudi za te probleme. Če boste imeli kakšno težavo oziroma potrebo po pomoči z naše strani, smo vam na voljo, da vam pomagamo. Gospod eh, Hos je omenil Green Deal oziroma zeleni dogovor. Vsi se zavedamo problemov, ki jih imamo in tu govorimo o celem planetu. Eh, priča smo vplivom podnebnih sprememb na vsakodnevno življenje. Evropa je še posebej prizadeta eh, zaradi tega in mi na Hrvaškem smo priča dvigovanja ravni morske morja, eh, hude eh, suše imamo in podobno, da ne omenjam eh, požarov, ki jih naprimer spremljamo v Avstraliji ali pa velike snežne padavine v Kanadi. Vsi želimo najti rešitev. Želimo si, da bo Evropska unija sprožila pr spremembe ne le na evropski, ampak tudi na globalni rani, da eh, Evropa je, postane tista, ki da zgled, da se lahko z odločnim in povezanim delovanjem prinese in pripelje do rešitve. Rešitev je nujno potrebna in časa nam zmanjkuje. Zato mi je tudi uh, všeč ta predlog Evropske komisije o zelenem dogovoru. Ne bom rekel, da se največ dotika, ampak gotovo ima res velik vpliv na prometni sektor. Vsi se zavedamo eh, izpustov plinov v prometu, še posebej v zračnem, v pomorskem prometu in seveda tudi na cestah. Zato moramo narediti vse, kar lahko, da čim več. Um, kargo prometa prenesemo z eh, cest na železnico in na notranje vodne poti. Eh, zaradi tega v naslednjem proračunskem obdobju moramo eh, investirati predvsem v ta dva sektorja, v železnico in notranje plovne poti. Kar pa se tiče um, osebnih avtomobilov, pa moramo eh, prejiti z fosilnih goriv na alternativne vire energije, na alternativna goriva in zaradi tega vas pozivam, da v svojih državah članicah tak eh, promet promovirate. Kar se tiče eh, ladjedelništva, o tem smo, zato smo pri pravili poseben eh, neformalni ministerski sestanek v Pateji, kjer upamo, da bo pripravljena deklaracija, ki bo na koncu postala sklep sveta eh, z namenom zagotoviti razvoj za evropsko ladjedelništvo. Ne samo zato, da bi zmanjšali eh, izpuste CO2 na ta način, ampak tudi, da bi kot eh, sektor eh, ladjedelništvo spet naredili zelo konkurenčnega v svetovnem urelu. In v tej deklaraciji se bomo obvezali, da bomo eh, se prizadevali za dekarbonizacijo, digitalizacijo vseh procesov in dejansko smo tem ciljem zavezani Eh, šli bomo v to sfer, prepričan sem, da bo ta deklaracija sprejeta in podpisana v opatiji. Eh, gospa Kuntura je iz Grčije, če se ne motim. Eh, omenili ste problem povezovanja otokov, prometnega povezovanja otokov. Na Hrvaškem imamo čez tisoč otokov in zelo dobro se zavedamo težav na tem področju vem, da imate tudi vi podobne izkušnje, ampak obstajajo tudi druge države eh, z podobno problematiko, kot so skandinavske države ali Španija. Vsi si želimo, da bi lokalno prebivalstvo um, bilo. Um, s, da bi ostalo na otokih in da bi se razvijalo tudi demografsko. Eh, še posebej je to pomembno v smislu črpanja eh, sredstev za gradnjo infrastrukture. Eh, od, z, moramo imeti velik standard pri teh investicijah, visok standard, ki ga je treba zagotoviti v smislu trajnosti in spoštovanja okoljevarstvenih standardov. To vključuje tudi pol nilnike, eh, za ladje, ki gredo na eh, električno eh, energijo ali alternativna goriva. Na Hrvaškem razvijamo zanimiv koncept imenovan pametni otoki. Naš uh, usmeritev je tukaj uh, energetska proizvodnja električne energije, potem proizvodnja hrane in trajnostni promet. Uh, menimo namreč, da vse te elementi skupaj lahko uh, postanejo zgled, uh, lahko pa tudi omogočijo trajnostni razvoj naših otokov ter uh, prekinitev eh, izseljevanja in spodbujanje mladih, da se na otokih eh, naseljujejo, ustvarjajo družine in da se to spremlja z odpiranjem novih delovnih mest. Da. Još imamo uh, u području zračnog prometa Na področju zračnega prometa res ste postavili veliko vprašanj. Mnogi med eh, vami ste postavljali vprašanja o tem, kar pomeni, da vas to zelo zanima in Eh, lahko vam zagotovim, da bomo v naslednjih eh, šest mesecih eh, temu posvetili ogromno pozornosti. Kot veste, je bil ta dosje blokiran v času finskega predsedovanja, vendar takrat so bile, bili začeti koraki za aktiviranje držav članic na to temo. Želimo si pa, da bi na temelju študije o trenutnem statusu Eh, pravic potnikov v zračnem prometu. Eh, nadaljujemo. Komisija je pripravila to študijo in upam, da bomo prišli do nekega kompromisne rešitve, ki jo bomo predstavili na svetu in pričakujem, da bo napredek zares pomemben. Naš eh, cilj je seveda doseči splošni pristop, če bo le možno. Uh, In vem, da se tudi gospod Marinesko pri teh eh, ciljih zelo prizadeva in tudi verjamem, da bomo na koncu uspešni. Najlepše hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Matešiču, ki bo govoril o turizmu. Eh, hvala lepa, tudi sam bom nadaljeval v hrvaškem jeziku. Zahvaljujem se za kontrastivne razprave eh, gospodu Marinesku, gospodu Konture in vsem drugim, ki ste omenjali turizem. Eno vprašanje pa se je vleklo iz vseh treh eh, prispevkih in to je pa večletni finančni okvir in predloga Evropskega parlamenta, da se posebna um, postavka določi za trajnostni turizem. Sklep, eh, svet eh, ni podprl te, ta predlog, ampak je podal nasprotni predlog, da bi se še naprej eh, v turističnem sektorju podpirala mala in srednja podjetja v okviru turističnega programa Single Market. Takšna je situacija ta hip. Kaj pričakujemo? Pričakujemo eh, razpravo na sestanku na visoki ravni 27. Eh, in 28. marca oziroma aprila, eh, kamor bomo povabili vse ministre turizma iz Evropske unije, zato da bi dosegli boljšo pozicijo za turizem. Eh, in seveda bomo eh, razpravljali tudi o tem vprašanju, ki ostaja na mizi skupaj z eh, gospod Konturo sem sodeloval na mnogih razpravah v raznih forumih, zato se mi tudi hvaležen za današnjo eh, prispevek o vlogi turizma in možnosti razvoja manj razvitih regij na podeželskih regij v naših državah. Eh, na to temo smo že podali mnoge skupne pobude in upam, da bodo uh, konec um, konec aprila to na mizi in da bomo dokončno o tem razpravljali maja. Eh, gre seveda za uh, razvoj podeželja z povezavo, z, v povezavi z, z sledljivostjo proizvodov in ponudbo za turiste. Uh, Danes eh, je treba upoštevati, da je turizem med eh, štirimi glavnimi sektorji gospodarstva v Evropi, kar se meni zdi še posebej pomembno in govoril bom samo o eh, Hrvaški. To predstavlja za Hrvaško 20 odstotkov BDP-ja. To je ključno vneseno za Hrvaško, ampak tudi za vse zemlj, države v sredozemlju, pa tudi druge države članice. Eh, kar se tiče potrebnih mehanizmov, bi rekel naslednje. Evropski parlament je v primeru Tomasa Kuka eh, se zavedal, da moramo vzpostaviti mehanizme, ki nam bodo pomagali v podobnih situacijah. To se seveda navezuje na vse to, kar ste rekli o prometu. Eh, mnoge podnebni dogodki negativno vplivajo na turizem in zato je treba narediti vse, da se turizem čimprej opomore, kajti daje delo mnogim ljudem, še zlasti um, otoki so uh, tukaj pomembni, na Hrvaškem je 30 odstotkov prihodka iz turizma ravno z otokov. In zato tudi eh, je treba spodbujati ljudi, da pridejo na otoke, da se tja preselijo. Isti, istočasno pa eh, moramo promet dati v funkcijo mm, pri mm, vabljanja turizmo, turistov, pa tudi v obdobju zunaj sezone zagotoviti povezavo z lokalno prebivalstvo. Uh, Tu je bistvenega pomena. Eh, lokalna skupnost eh, mora biti zadovoljna s tistim, kar ji turizem daje. Torej, res potrebujemo trajnostni turizem, ki bo lokalnim skupnostim omogočil, da se čim bolje predstavijo in po drugi strani, da eh, ima vse prebivalstvo od tega koristi ter da skupaj z manjšimi in velikimi ponudniki oziroma podjetji eh, ustvarimo eh, nova delovna mesta in boljše in boljše in bolj kakovostno življenje v teh eh, krajih. Gospe Konturice, zahvaljujem, s njo sodelujemo že zelo dolgo časa, sva že prijatelja in upam, da bo kot poslanka v tem odboru tudi ona prispevala k razvoju turizma. So, thank you very much. Hvala lepa. To je bil eh, prvi krok, sedaj gremo na drugi krok. Sedaj dajem besedo vsakemu za dve minuti. Vprašanja in komentarje sprva gospod uh, Deli. Men. Hvala, gospod uh, predsednik. Ko gre za hrvaško predsedstvo, sem zahvaležen, da ste prišli. Jasno je, da uh, ste ste pripravili uh, mnogo dogodkov, z uh, vrh bo ta, teh prizadevanj sestanek eh, v maju, ampak zanima me, kako boste vključili mnenja držav kandidatk Zahodnega Balkana, ko gre za transport, kot je recimo vizija TNT. Vsi imamo, da so zemljevidi že pripravljeni, ampak tukaj ne bo enotnosti in ali Eh, nameravate eh, uporabiti nedavno ustanovljeno transportno skupnost, ki je eh, skupni podjem komisije z temi državami in kaj boste naredili za reševanje oskih grl. Ne govorim samo o infrastrukturi teh držav kamor sodim tudi svojo, pa govorim eh, predvsem o eh, prometu oziroma prevozu blaga in carinskih postopkih. Zelo pogosto vidimo na eh, vseh mejah dolge vrste tovornjakov, kar ustvarja ogromno uh, emisij, uh, seveda tudi za mut in uh, ne nazadnje ustvarja nečloveške delovne pogoje za voznike. Ali na tem področju nameravate karkoli storiti? Hvala. Thank you, Mr. Deli. Now, uh, Mr. Flego and then Mrs. Montero Dagilar. Hvala lepa, sedaj pa gospod Flego. Hvala, gospod eh, predsednik. Naj vas na začetku lepo pozdravim, spoštovana kolega državna tajnika in eh, želim naši Hrvaški dobro šestmesečno predsedovanje. Eh, sprva eh, gospod eh, Bilar in nasvet in eno vprašanje. Danes smo veliko slišali o povezani Evropi in veseli me, da je to ena od tem. Jaz bi rekel, da je celo to tema enakopravne Evrope. Zakaj enakoprave? Ker mislim, da vzhodna Evropa zares zaostaja ni treba biti posebej pameten, da bi ugotovili, kakšen je položaj še zlasti na pro, v prometu, naprimer železniški promet v primerjavi eh, vzhod-zahod. Včeraj je eh, prvi eh, nočni vlak potoval med eh, Dunajem in Brislom, ampak čestitam na vsem, ki ste pri tem uspeli, pri nas je pa to čista znanstvena fantastika. Eh, vsi vemo, kakšna je pot med eh, Zagrebom in Budimpešto 350 km 5 um, ur potrebujete, da ne govorim o drugih 12-urnih eh, potovanjih eh, med, kratkim, med destinacijami na kratki razdalji. Torej vsi vemo, kako počasi torej potujemo. Um, zaradi tega, zaradi takšnih dolgih potovanj, gospodarstvo in um, um, potniki se na mesto za železniški odločajo za potniški promet, ki je pa eh, po cestah in ta promet je dražji in slabši za okolje. O tem smo že razpravljali včeraj. Res na žalost je tukaj eh, vzhodna Evropa tudi naj, najslabše rezultate eh, glede smrtnosti v cestnih prometih v cestnem prometu. Sedaj, ko bo imeli revizijo evropskih prometnih eh, koridorjev, vas pozivam, da boste čim bolj aktivni in ažurni in da ne zamudimo te priložnosti. Zelo me veseli, da ste eh, omenili, da podpirate zeleni dogovor. Vsi vemo, da eh, Hrvaška z 1,3 procenta obnovljivih eh, verov energije v prometu je pred zadnja na Hrvaškem, zato, eh, v Evropi, zato me zanima, eh, kako bomo dosegli 14 odstotni delež obnovljivih verov energije, ki je cilj, to me zanima. Imamo več predlogov, včeraj smo. Pardon, pred nekaj meseci smo uh, imeli študijo o uh, turizmu, in preveliki turistični obremenjenosti. To je primer e, po vsej Evropi. E, kolega iz Londona, nažalost kolegi iz Združenega kraljestva čez deset eh, dni odhajajo, razlaga, kako tisti, ki delajo zaradi višjih v turizmu, zaradi v obremenjenih krajih imajo zaradi tega tudi više plačilo. To je velik problem še zlasti na Hrvaškem v obaljnih mestih. In potem je tu še en predlog, čisto na kratko glede na število, veliko število turistov iz oddaljenih eh, držav, sprašujem, ali lahko eh, se bolje povežemo z državami, ki niso v Schengnu. Eh, hvala, gospod Flego. Zdaj, gospa Montera de Aguilar. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentar ambos que está... Najlepša hvala, gospod predsedujoči obema sekretarjema bi se zahvalila za prisotnost, hvala tudi za predstavitev programa vašega predsedovanja. Seveda vam želim veliko uspeha. Ampak zato, da boste lahko zabeležili uspeh, so vprašanja, na področju prometa in infrastrukture izredno pomembna. Konkretno je, da na tem področju sprejmemo konkretne ukrepe in zato bi vas posvarila zlasti na prometnem področju, kadar je govora o otokih, eh, da se lotite temeljnega vprašanja. Naprej namreč eh, klauzul za najbolj oddaljene regije v evropskih pogodbah. Pri vseh okoljskih vprašanjih, tudi pri zelenem dogovoru in pri eh, ambicioznih ciljih, ki si jih zastavljamo tudi v turizmu, je potrebno upoštevati posebne razmere in posebne ureditve za najbolj oddaljene regije. Eh, kajti tam lahko tudi najmanjše spremembe povzročijo eh, zelo obsežne posledice. Kar zadeva turizem, najlepša hvala za vsa pojasnila. Eh, eh Pomembno je, da turizem obravnavate horizontalno kot sektor, ki se dotika, številni, dotika številnih drugih. Tudi mi smo v začetku leta že govorili o tem in si zastavili tudi konkretne cilje. Za trajnostni turizem je ključno, da dobimo ustrezno proračunsko vrstico. Eh, rekli smo, da bi za to potrebovali vsaj 300 milijonov evrov, na to pa se niste odzvali. Veseli me, da je Evropsko predsedstvo to temo uvrstilo med svoje prednostne naloge, ampak um, lahko konkretno uh, obljubite tudi, da se boste za to zauzemale v večletnem finančnem okviru. Finska nam je to zagotavljala, pa potem tega niso uresničili. Nam torej lahko obljubite, da bomo strukturnimi skladi in posebno proračunsko vrstico zagotovili dovolj sredstev, da bomo lahko. Um, zagotovili trajnostni turizem ter ustrezno upoštevanje uh, podnebnih eh, ciljev, kajti hkrati pa moramo tu zaščititi tudi MSP-je, kajti eh, ti so med najbolj zastopanimi v tem sektorju. Seveda je to povezano tudi s eh, prometom, s pomorskim prometom, s um, Eh, križarkami in vse to so povezane vprašanja, ki jih moramo obravnavati skupaj. Potem pa je tu še posebna delovna skupina za turizem, ki naj bi v prihodnjih mesecih pripravila konkretne ukrepe za usmerjevalno skupino. Eh, prosim, da si prizadevate za to, da bomo dejansko eh, prišli in po tej poti do zakonodajnega eh, predloga, ki bo pripeljal do vzpostavitve specifične proračunske vrstice. Že nekaj let se zauzemamo za to. In eh, glede na to, da je to vaša prednostna naloga, bi nam lahko pri tem pomagali. Poskrbeti moramo, da bomo na področju eh, turizma začeli čim prej in čim bolj trajnostno ukrepati. Najlepša hvala. Najprej gospod Atwood, potem pa gospod Newton Dan. Najlepša hvala. Najprej eh, veliko uspeha pri vašem predsedovanju. Eh, Želimo vam vse najboljše in seveda lahko pri svojih progresivnih politikah računate na podporo progresivne skupine. Še enkrat bi vprašal, kar zadeva letalski promet, kar zadeva sporazume. Vaš odgovor je bil dolg, ampak ni imel prav veliko vsebine. Tako da me zanima, kaj lahko pričakujemo od vašega predsedstva, ko gre za posamezne sporazume. Uh, Eh, jih bomo eh, dokončali. Imate kako strategijo, kako prepričati tiste države, članice, ki eh, upočasnjujejo ta proces? Zelo zanimivo bi bilo vedeti, kaj konkretno tu načrtujete. Hvala lepa. Hvala, gospod Ertu. Pa gospod Newton Dan je naslednji. Najlepša hvala predsedujoči in hvala predsedstvo, da ste nas obiskali. Sam bi vam zastavil vprašanje v zvezi s postopki v svetu. Uh, vsi vemo, da je parlament hiša ljudstva. Zas, zasedamo javno, javnost nas lahko posluša, vsi eh, lahko prisluhnejo našim razpravam, vse objavljamo, eh, naše zapisnike imamo spletno stran, svet pa ne, svet je skrivnosten. Eh, In če želite, da nas bodo ljudje v Evropi podpirali in da nas bo javno mnenje podpiralo, in govorim kot Britanec, kjer plačujemo eh, visoko ceno za to, da tega nismo počeli, bo vaš svet, eh, Evropski svet, eh, objavil eh, zapisnike svojih odločitev, boste vsem povedali, kaj se v svetu dogaja, kajti trenutno so tu razmere zelo nezadovoljive. Boste obvestili javnost, ali je potekalo večinsko glasovanje ali ali je prišlo do nekega stranskega dogovora eh, za hrbtom javnosti. Kaj ti poleg eh, pomembnega dela na področju prometa in turizma je pred vami še teža naloga, namreč za svoje delo prodate kot uspeh javnosti in to nared, lahko naredite tako, da se odprete javnosti. Tudi ameriški senat zastop, z, zaseda povsem javno. Zakaj torej tega ne počne svet? Zakaj javnosti ne poveste, kaj počnete? Najlepša hvala, gospod Newton Dan. Naslednja je gospa Bilbao. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se zahvalila hrvaškemu predsedstvu. Opravičujem se za zamudo, bila sem na glasovanju v odboru za ribištvo, tako da nisem slišala prvega dela vaše predstavitve. Imam pa vprašanje. Vsi se strinjamo glede zelenega dogovora, trajnosti, digitalizacije. Smo pa priča težavam pri državah članicah in na strani sveta. Naprimer, ko gre za mreže TNT, gre za projekte, ki so opredeljeni že od leta 1994, pa še vedno niso uresničeni. Eh, kljub temu, da bi projekti povečali število zaposlenih eh, v tem sektorju, eh, gre tudi za okrepitev kombiniranega prometa, vse, za kar si prizadevamo. Torej, potem so tu tudi Evropsko enotno nebo, Galileja, četrti železniški svežen, Eh, vse to so pravila oziroma rešitve, ki jih še niso uveljavile vse države članice. Eh, zato vas sprašujem, kako vidite stvari v svetu? Kaj menite, da bi lahko ukrenili v odnosu do držav članic, da bi zagotovili, da končno začnemo ukrepati, delovati in da vse zapisane cilje uresničimo? Zdi se nekako hinavsko, da vse čas govorimo o zelenih dogovorih in o tem, kako pomembna je vzdržnost za vse nas, kako pomembna je digitalizacija. Hkrati pa ključni projekti, ki so potrebni za napredek na teh strateških pomoči, eh, področjih, eh, ne napredujejo zaradi eh, držav članic. Torej, ali v svetu vidite kakšno pripravljenost za napredek na teh področjih? Enostavno vprašanje odgovor je lahko da ali ne. Eh, kajti eh, od tega bo odvisno tudi, koliko dela bomo mi kot parlament v to vložili. Ne krivim vas, samo pravim, da moramo biti samokritični. Ko gre za turizem, res je, število turistov se eh, povečuje, nadaljne povečanje se pričakuje do leta 2030, ampak Evropa enostavno ne more sprijeti vseh teh turistov če nima ustrezne osnovne infrastrukture. Eh, pravite tudi, da boste aprila specifično obravnavali trajnostni razvoj in zanima me, kakšna bo vloga regij na tej konferenci, ki jo omenjate. Odbor regij je namreč. Eh, vedno pripravljen biti bolj dejaven, zlasti, ko gre za regionalno politiko. Zato me zanima, kakšna vloga je predvidena za nje. V Baski je turizem razmeroma nov pojav in prinaša seboj določene komplikacije sprejeli smo turistični kodeks za to, da bi eh, spodbudili spoštovanje okoljskih in socialnih pravil tudi strani obiskovalcev, eh, da bi zagotovili vzajemno spoštovanje in pokrivali potrebe obeh strani. Ključno je torej, da zagotovimo vzdržnost, torej eh, okoljsko in socialno vzdržnost, ko gre za turizem. To vrstne pobude razvija tudi Svetovna turistična organizacija. In uh, pomembno je, da preučimo regionalne dobre primere na tem področju. Najlepša hvala, gospod Rike. Hvala predsedojoči. Hvala obema ministroma. Rekli ste, da je vaša prva prednostna naloga v tem mandatu uh, povezana z vse evropskimi omrežji. Eh, z TNT, eh, pametnimi TNT in RTNT. Eh, torej, sem eden od soporočevalcev za to področje in strinjam se z vašo oceno, da po eni strani, da bi zagotovili konkurenčnost in dobro delovanje eh, notranjega trga, da bi zagotovili prehod na trajnostno mobilnost in rast, je potrebno ustrezno financiranje. Ta poročila so zelo pomembna in zanima me, kakšne so vaše prednostne naloge. Uh, imam pa še eno pripombo, namreč uh, stališče uh, sveta je pravzaprav uh, enako nič svet ne predlaga ničesar. In zato ne vem, ali ne bi bilo pametno, da morda vendarle odpremo trilog, glede na to, da se na strani sveta nič ne dogaja vendar pa bi tak trilog potekal v zelo zahtevnih okoliščinah. In zanima me, kaj vi menite, imamo kakšno možnost, da sploh pridemo do dogovora, glede na to, da se mnenja tako razhajajo. Eh, trenutno bo potrebno več kot 8 let, da se uresničijo vsi investicijski projekti. Eh, potem so tu tudi še eh, upravni stroški in upravne ovire, ki rastejo in ravno ta upravna. Eh, to upravno breme je nekaj, kar je potrebno zmanjšati, kajti sicer prihaja vedno znova do velikih razočaranj. Drugo vprašanje pa je, veliko ste govorili o letalskem prometu. No, Gibraltar bo zdaj uh, nekako izključen iz naših razmišljanj, ampak uh, tu uh, imamo tudi nova pravila, ki so blokirana že leta. Uh, Eh, zlasti je tu vprašanje eh, letalskih slotov, ki bi ga bilo nujno potrebno eh, ponovno začeti obravnavati. In pa še vprašanje glede turizma, kako je mogoče, da nekaj, kar predstavlja Eh, približno 10 odstotkov BDP, 8 odstotkov zaposlitev, nekaj, kar je zapisano v pogodbe kot eh, pristojnost Evropske unije, da Evropa temu ne namenja niti enega evra v svojem proračunu, eh, v smislu samostojne proračunske vrstice. Eh, in kaj je vzrok za popolno slepoto sveta glede tega vprašanja. Najlepša hvala, gospod Taler je naslednja. Najlepša hvala predsedujoči, hvala obima gostoma za predstavitvi. Zelo me zanima vaše zamisli glede omrežja TNT, glede povezovanja našega pro, eh, kontinenta. Uh, Eh, program je težak 1500 eh, milijard eh, in tu je kompleksno vprašanje, kompleksna pa je tudi dediščina, s katero se soočamo. Žal zaostajamo za načrti in veseli me, da tej temi namenjate veliko pozornosti, da želite zaključiti ta dosje. Zlasti kot eh, avstrijska članica tega odbora moram reči, da bi bila zelo vesela dokončanja eh, tega doseja, kajti TNT lahko reši številne probleme zlasti v zahodnem delu Avstrije. Moje vprašanje pa je, katere so največje ovire v svetu, ko gre za dosije TNT in če bi vam zlata ribica izpolnila željo ali dve, česa bi si želeli? Hvala. Najlepša hvala, gospod Taler. Gospod Uli in potem gospod Hajder. Najlepša hvala, predsedojoči. Eh, kar malo me je sram, da sem tako pozno prišel, se opravičujem dragim eh, prijateljem in tudi eh, našim sosedom, kajti eh, prišel sem v Bruselj prav zato, da bi pri bil prisoten na tej seji. Danes popovdne moram žal oditi v Madrid skupaj eh, z državnim sekretarji. Eh, no, sam bi želel Evropsko unijo pozvati na razmisli o dvojem. Eh, tisti, ki sedimo tu, morda ne vemo, da vsakih šest mesecev, ko predsedstvo pripravlja svoj mandat, Eh, da je vedno znova bitka, kako v program vključiti turizem. Hrvaško predsedstvo pravzaprav zdaj že dve leti dela na tem, da bi zagotovilo, da bo turizem deležen ustrezne pozornosti. Torej, teh šest mesecev bo izredno pomembnih. kolegi, ki lahko kakorkoli spodbudijo predstavnike svojih držav tukaj v Bruslju, eh, bodo eh, lahko tudi s svojimi, eh, svojim sodelovanjem prispevali k uspehu. Eh, zdaj pa še kar zadeva specifične teme, ki ste jih izpostavljali. No, to ste omenili, vendar omemba ni dovolj. Gre za proračunsko vrstico za trajnostni turizem v večletnem finančnem okviru. Hrvaško predsedstvo bo tu nujno potrebovalo našo podporo, kajti nekatere vlade tega enostavno niso pripravljene podpreti. Eh, tudi mi pa bomo seveda potrebovali vašo podporo v svetu. Prepričati pa moramo tudi Evropsko komisijo, da je to nujno potrebno, kajti tudi komisija taki proračunski vrstici trenutno ni naklonjena. Eh, glede tega se bomo seveda eh, pogajali. Eh, o tem bo govora na različnih srečanjih, na priskem vrhu, na neformalnih srečanjih in eh, upam, da bo za to še dovolj priložnosti. Omenjali pa ste tudi eh, skupno trženje na trgih tretjih držav. Lahko morda poveste kaj več, eh, morda bi kateri od kolegov lahko tu bil zelo koristen, sicer pa vam želim veliko uspeha pri vašem delu. Najlepša hvala gospa, gospod Hajder in potem gospa Grunberg. Najlepša hvala predsedojoči, tudi z moje strani veliko uspeha za vaše predsedovanje. Tri vprašanja imam. Žal sem eh, bil v začetku eh, današnje seje na glasovanju, zato upam, da ne bom česa ponavljal. Najprej, kar zadeva Eurovinjeto, Danska, Luksemburg. Eh, in Nemčije so se uh, eh, v, odločile uvesti eurovinjeto za težka tovorna vozila, obstaja pa načrti, da bi to razširili na celotno Evropsko unijo. Zato vas sprašujem, ali Hrvaška načrtuje oziroma ali je v vašem interesu, da bi v času vašega uh, Eh, predsedovanja v vinjeto vključili tudi lažja vozila, osebna vozila. Meni bi bilo ljubše, če se to ne bi zgodilo, ampak morda lahko poveste, kakšni so vaši načrti. Potem eh, drugič, kar zdiva vaše sponzorje. Hrvaška še ni objavila popolnega seznama sponzorjev vašega predsedovanja, s tem ni nič narobe, ampak ali nam lahko na tej točki poveste, ali je kdo od teh sponzorjev Eh, kakorkoli povezan z eurovinjeto oziroma vse evropskimi prometnimi omrežji. In pa še tretje vprašanje, če ostanemo pri TNT, eh, to je eh, področje, ki je zelo pomembno za prihodnost Evropske unije, zlasti, ko gre za mm, povezave z bolj oddaljenimi regijami, to lahko bistveno vpliva eh, na eh, razmere na cestah. Sam prihajam iz Zgornje Avstrije in zato so za me um, ehm, eh, zelo uh, pomembne zadeve uh, zlasti os, ki uh, teče skozi uh, Pirn. Vem, da je zelo, to zelo specifično vprašanje, uh, ampak uh, Zanima me, ali pri tej asi, osi vidite možnost, da bi jo vključili tudi v vaš eh, program. Eh, če tega ne predvidevate, pa bi vas pozval, da o tem razmislite. Najlepša hvala, gospa Grunberg in potem gospa Armo. Gospod predsedujoči, gospod Ötjen. Eh, lep pozdrav obema gostoma. Zelo me veseli, da ste predstavili svoj program in imam dve vprašanje. Prvo vprašanje oziroma prva pobuda. Kot zeleni vas podpiramo, da odprete vprašanje eh, pravic potnikov v železniškem prometu in da to prednostno obravnavate, kajti to se dotika obeh tem, ki ste jo izpostavili. Po eni strani je tu prehod na železnico, po drugi strani pa tudi trajnostni turizem, kajti samo, če bodo ljudje imeli občutek, da se jih jemlje resno, če bodo videli, da Evropska unija dejansko zaščiti njihove pravice, kadar so potniki v železniškem prometu eh, in če bomo ta signal pošiljali tudi z zelenim dogovorom, potem bodo ljudje eh, videli, da Evropa misli resno. Evropska unija mora podpirati eh, ljudi, kadar železnica ne vozi, morajo obstajati tudi kombinirane vozovnice in Eh, dobre možnosti za ljudi z omejeno mobilnostjo. Za nove oblike turizma pa je ključno, da omogočimo tudi prevoz koles z vlaki. Torej, prvo vprašanje eh, se navezuje na pravice potnikov in pa drugič sprašujem vas, eh, kakšne načrte imate, da bi nekako. Um, te neokrnjene pokrajine, ki so zelo zanimive za turizem in naš koncept biotske raznovrstnosti ter tudi našo željo potem, da bi okrepili turizem, eh, nekako povezali, kajti to dvoje si nekako eh, predvsej nasprotuje. Nekatera območja so zelo gosto poseljena in eh, že zelo obremenjena s turizmom, druga območja pa se šele razvijajo in tam obstajajo možnosti za nove oblike trajnostnega turizma problema in um, to je veliki ziv, kaj ti seveda želimo uh, omogočiti, da bodo ljudje uh, lahko odločali o tem, kako bo potekal razvoj turizma v teh regijah. To pa je tudi naša skupna odgovornost. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo gospa Arno kot zadnja na seznamu. No, ta novi zeleni dogovor je zelo ambiciozen, kajti danes nam pravzaprav nam ne uspeva niti izpolnjevati tistih ciljev, ki jih že imamo. Imamo kar nekaj oskih grv, eh, kar zadeva izgradnjo infrastrukture, zlasti kar zadeva omrežja TNT. V Nemčiji in na švedskem obstaja veliki načrti in naložb, ki so bili sprejeti na nacionalni ravni pri železniški infrastrukturi. In obe državi sta morali zmanjšati temu namenjena sredstva zaradi težav. Eh, v Nemčiji niso imeli dovolj inženirjev, da bi načrtovali vse, eh, kar eh, potrebujejo. Izkoriščali so celo inženirje iz Romunije, zato da bi lahko načrtovali svojo infrastrukturo. Podobno se je zgodilo na švedskem. V Franciji imajo v Parizu veliko težav z dovoljenjem, projekti počasi napredujejo. Uh, veste, kaj se dogaja v uh, Romuniji, tudi tam jim ne uspe uh, uresničiti železniških načrtov in počrpati sredstev. Več milijard je tu ostalo na mizi. Tako da, glede na vaše izkušnje, zakaj ne bi podprli Eh, podprli eh, teh projektov drugače, kajti američani so vzpostavili poseben organ eh, z, za ta namen, zgolj za uresničevanje tovrstnih projektov. Mislim, da ni dovolj, da zgolj omogočimo potrditev projektov in damo na voljo sredstva. Potrebna je bolj temeljita podpora. Eh, resno moramo jemati vse težave z izvrševanjem, ki se pojavljajo tako v vzhodni kot z zahodnji Evropi, kajti tu dejansko gre za zelo obsežne projekte. Hvala. Najlepša hvala, kolegica. No, na koncu si bom dovolil, da še sam zastavim vprašanje. Sem pročevalec v senci za Evropsko enotno nebo in že leta se nikamor ne premaknemo, ni napredka, eh, ker se nič ne zgodi v svetu. In svet se sicer vrti naprej, ampak. Eh, žal se s tem ne premikajo tudi naši zakonodajni predlogi in močno upam, da bo v času hrvaškega predsedovanja svetu vam uspelo naš, najti neko pot, da se odpravi blokada v svetu. E, prosil bi vas, da se tu postavite na stran parlamenta. Mi smo pripravili svoje stališče. In mi smo uh, pripravljeni, kar zadeva enotno evropsko nebo, uh, Eh, se lotiti zahtevnih pogajanj in doseči napredek. Glede na vse pogovore o zelenem dogovoru in o zmanjšanju emisij CO2, je tu na mizi pravzaprav tema, ki se jo moramo samo lotiti. Eh, lahko si obetamo zelo konkretne in hitre rezultate in zato vas prosim, da poskrbite za to, da bo uh, svet in komisija, da bosta svet in komisija sprejela svoja stališča in novo oblikovala stališča, tako da bomo skupaj lahko začeli trilog in prišli do rezultatov pri tej temi, kjer je pravzaprav že vse bilo povedano, samo še začeti moramo delati. Tako, zdaj pa vam dam možnost, da odgovorite na vsa zastavljena vprašanja. Izvolite. Mikrofon za govornika, prosimo. Pitanja. Rekaj, vprašanje z več mogoče za uh, mojega kolega, ki pokriva turizem. Začel bom pa za svojim delom. Hvala za res številna vprašanja. Veselim se, da jih je bilo toliko. In verjamem, da bomo z skupnim delom lahko nekam prišli oziroma prišli do nekih dosežkov. Uh, Vprašanja bom poskušal razvrstiti v nekaj skupin. Imel sem predstavitev na začetku, odgovarjal sem na, po prvem krogu na posamezna vprašanja, sedaj pa bom poskušal biti čim krajši in čim jasnejši, da do konca. Uh, razumete, kaj si želimo do konca našega predsedovanja. Single European Sky pravice potnikov v zračnem prometu veliko. Vprašanje je bilo zelo jasen bom. Splošni pristop za pravice potnikov v zračnem prometu je nekaj, kar si želimo doseči. Torej, splošni pristop, pika. V tem med tem našim predsedovanjem nimamo 20 ali 30 prednostnih nalog. Osredotočili smo se na to, kar se nam zdi izvedljivo. In eden od teh uh, prioritet je premik pri zračnem prometu. In tukaj si želimo uh, skupnega pristopa. Single European Style žogica je pri komisiji. Stalno se z komisijo dogovarjamo, čez mesec, mesec in pol pričakujemo, da bo komisija eh, ponovno vložila nov predlog in potem bomo takoj nadaljevali z posvetovanji z državami članicami. Tretjič. Eh, kar zadeva zračni promet, eh, so se tudi eh, sporazumi z eh, Tuniso, Armen, Tunisom, Armenijo in um, Ukrajino. To bomo naredili v naslednjih štirih mesecih, kar zadeva eh, slote. Evropska komisija je končala evaluacijo in od nje pričakujemo končni predlog. Toliko o zračnem prometu. Druga skupina vprašanj se nanaša na koridorje TNT in smart TNT mrežo. Po našem mnenju je za vključevanje novih eh, držav, članic in držav Zahodnega Balkana, ampak tudi za konkurenčnost celotnega evropskega gospodarstva moramo imeti eh, trajnostno eh, in dobro prometno povezanost. Zato, da bi to dosegli, ehm, bomo upoštevali obstoječe glavne koridorje TNT in razširjeno mrežo to, kar si želimo in kar smo si postavili za prioriteto, je razširitev obstoječe korm obstoječega koromrežja in vseobsegajočega omrežja. Zaradi tega smo Eh, za eh, maj predvideli veliki vrh v Šibeniku, kamor vabimo vse vas in vse druge, eh, ki jih to področje zanima, da pridajo in podajo svoje predloge. Ta proces ni enostaven in pričakujemo, da se bo ta proces končal do leta 2023. Postaviti želimo kvalitetno podlago, neke temelje, ki za nadaljni razvoj mreži, omrežja. Kar se tiče TNT, imamo tri glavne kompetente, kjer se moramo dogovoriti glede obsega, glede uloge različnih teles oziroma organizacij in dogovor glede rokov. Zelo se zavedamo razlike med eh, stališčem parlamenta in svetom, ampak eh, to je popolnoma običajno tudi za druga področja, kjer so se vendarle našle rešitve. Predpričan sem, da bomo z vašo predanostjo in prizadevnostjo eh, na koncu prišli do kakovostne rešitve in da bomo eh, na zadnje s njo bili vsi zadovoljni. Potem se bom uh, ozrl na vprašanje gospoda Delija. V prvem vprašanju je omenil povezavo z, um, med državami članicami državami kandidatkami, na nek način državami, ki so dislocirane. Eh, v tem smislu eh, želimo predlagati nov jadransko-jonski koridor. Avstrije, gospa iz Avstrije je postavila vprašanje. Ja, obstaja ponudba, eh, ki, že, ki so že podpisale Avstrija, Slovenija, Hrvaška in Srbija o postavitvi novega koridorja uh, Alpine West Balkan, ki bo po, naj bi povezal um, osrednjo Evropo z jugovzhodom Evrope in tako uh, podprl in um, sprožil nov gospodarski zagon na celem tem območju. Potem je bilo nekaj vprašanj glede zelenega dogovora in vpliva na okolje. Z postavljanjem novih koridorjev in tukaj mislim tudi na Vijo Karpačo, ki povezuje celoto vzhodno Evropo in širitev obstoječih koridorjev, e, Evropska unija postavlja te koridorje e, tudi za, radi možnosti črpanja evropskih sredstev. To pa vključuje intermodalno povezovanje in v uh, končni fazi to pomeni tudi zmanjševanje izpustov CO2, zaradi česar bodo naša gospodarstva veliko bolj učinkovita in uh, konkurenčna ne le v evropskem merilu, ampak svetovno. Gre predvsem v, uh, za investicije v tovorne luke, železniške proge, ki povezujejo te luke, uh, v eh, ulaganja v eh, razvoj eh, notranjih plavnih poti in še naprej bomo tukaj poskušali čim več prispevati. Hrvaška je nova članica, ki vendarle ima nekaj izkušen na tem področju. Navezal sem bom na vprašanje gospoda Flege, ki je bil župan v istrski županiji ki pozna uh, povezanost uh, Istre, uh, ki se zauzema za zmanjšanje izpustov CO2. To me veseli. Hrvaška je kot nova članica v tem trenutku. Uh, ima že v načrte za milijardo evrov vlagan v uh, železniško infrastrukturo projektna dokumentacija pa je pripravljena za še dodatno milijardo evrov uh, vlaganj. Gotovo nismo zadovoljni z trenutnim stanjem in uh, količino izpustov CO2, ampak kot vidite, ogromno vlagamo v ta razvoj. Eh, na nacionalni ravni, želimo pa prispevati tudi na evropski ravni. Eh, smo eh, razmeroma nova država članica, ki je šele pred kratkim dobila dostop do evropskih sredstev. Potem se zavedamo, kakšne težave so na tem področju prisotne tudi v drugih državah. Omenili ste povezanost otokov, trajnost in podobno. Na to bomo dali odgovor v tej deklaraciji, ki jo pripravljamo. Govorimo o vlaganje v eh, inovacije, avtomatizacijo procesov, dekarbonizacijo, zaščito pomorskega morskega okolja, zlasti, ko gre za onesnaževanje z ladi. V tej eh, deklaraciji eh, želimo sprožiti oziroma nadaljevati tisto, kar smo podpisali v, v leti leta 2011. 17. In um, uh, verjamemo, da bo tudi uh, zeleni dogovor šel v to smer, kar se tiče zelenih ulaganj v infrastrukturo. To je bilo eno od vprašanj, kako povezati uh, nove prometne poti z cilji, ki se postavljajo v okviru zelenega dogovora. Zelo enostavno, dobro, ni enostavno, ampak zavedati se moramo, da vsaka nova investicija, ki se financira iz evropskih sredstev, eh, je strogo preverjena za strani Evropske komisije. Dan danes eh, se dovoljenje za financiranje projektov ne izda, če projekt ima negativen vpliv na okolje. Zaradi tega imamo tudi posebne natančne študije vpliva na okolje. In um, imamo uh, na Hrvaškem poseben uh, telo, ki se ukvarja z um, črpanjem teh sredstev in se posebej ozira tudi na okoljevarstvene vidike. Glede eh, pravic promet, eh, potnikov v železniškem prometu, to je bilo še eno vprašanje in še enkrat eh, povdarjam. Januarja smo se odločili za skupni pristop in pogovori so se že začeli, pričakujemo, da bomo dosegli kompromis in da bomo zelo hitro zaprli ta dosje kar eh, zadeva dela sveta, kako to deluje. Na kratko. Vsi eh, to vemo, gre za varnost, eh, odgovornost držav članic in način dela na svetu. Ampak ta odgovornost ni le odgovornost države, ki predseduje, ampak tudi vseh drugih držav članic ter tudi Evropske komisije, pa tudi je to vaša odgovornost kot poslank in poslancev v Evropskem parlamentu. Vem, da ste tukaj aktivni, ampak morate biti aktivni tudi v državah članicah, kjer ste bili izvoljeni. Le na um, um, skupni Eh, način delovanja, skupnim pristopom bomo lahko predstavili delovanje in sveta in parlamenta in eh, komisije in to nekako približati mm, prebivalcev iz držav, iz katerih prihajamo. Hrvaško predsedstvo je že od začetka zelo odprto za javnost, eh, imamo eh, medijsko odprtost, organizirali smo na Hrvaškem več konferenc z predstavitvijo svojih eh, prioritet. O vseh, kar se bodo, vsem, kar se bo doseglo, bomo seveda tukaj poročali. Vsem se vam Eh, zahvaljujem. Ogromno vprašanje bilo, upam, vsem, da, upam, da sem v odgovorih eh, vendarle eh, bil dovolj konkreten. Če pa imate še kakšno dodatno vprašanje, se lahko name obrnete tudi po zaključku tega sestanka. Še hvala, gospod Bilaver, sedaj pa gospod Matušič. Hvala, gospod predsedujoči. Upam, da bom še krajši od mojega kolega Bilaverja. Nekat Nekatera vprašanja, bom, ki so se ponavljala, bom poskušal razvrstiti v skupine. Eh, kar se tiče pobude odbora TRAN za eh, postavljanje eh, finančne postavke 300 milijonov evrov v tem obdobju, ni podpore za to ta hip. Ne, da smo izkoristili že vse poti. Vaša podpora uh, turizmu in njegove večje prepoznavnosti je za nas izredno dobrodošla. Želimo to, da bi naše predsedovanje pustilo neko, neke sledi, ki bodo omogočale boljše pozicioniranje turizma. Uh, nekaj še za gospoda Delija in uh, glede širitve ter. Um, majskega vrha v Zagrebu. Za nas je ključno, da bo perspektiva odprta za vse zahodno-balkanske države, ker se nam ne zdi smiselno, da bi uh, pustili črno luknjo na zemljevidu Evropske unije. Uh, To so države kandidatke, ki želijo vstopiti v Evropsko unijo. Upam, da se bodo kmalo začela pogajanja z Albanijo in Severno Makedonijo in verjamem, da bomo na vrhu v Zagrebu maja še naprej podpirali to perspektivo za države, ki še niso članice Evropske unije. In to se seveda navezuje na uh, promet, eh, transport, eh, turizmom, kar se bo vse reševalo skozi pogajanja in prihodnja obete za članstvo. Sklep eh, sveta je, da se predvsem financirajo mala in srednja podjetja v programu Single Market. To je trenutno stališče sveta, ampak vseh mehanizmov še nismo izčrpali. Vaša pobuda in vaša podpora je tukaj ključna. Uh, Eh, gospod iz eh, Mačarske je o tem govoril. Naslednji bomo imeli, š, jutri bomo imeli zanimiv sestanek eh, na to temo še enkrat. V Madridu smo se pogovarjali z ministri za turizem, to je bilo tudi zelo konstruktivno. Hrvaška je postavila po svojem predsedovanju turizem na zelo vidno mesto in upam, da bodo rezultati zelo pozitivni za vse, ki se v Evropi ukvarjajo s turizmom. Kar se tiče skupnih eh, poti ali rut, ki jih je omenjal gospod eh, Ištvan in gospod Flego, eh, za skupne nastope mm, na tujih trgih, na tretjih trgih, tukaj imamo že um, izkušnje, naprimer na korejskem ali kitajskem trgu, tako da se um, ponujajo turistični um, programi, ki vključujejo več držav članic. Poskušamo čim bolj plasirati Evropo na daljnih uh, turističnih trgih, uh, tukaj so velike možnosti rasti. Jasno je, da se bo to zgodilo v skladu z predvidenji eh, Svetovne turistične organizacije, bo rast velika do leta 2030. Celotna Evropa mora biti za to rast pripravljena. In eh, o turizmu. Eh, so povezane razne države in različne destinacije obstajajo. In rešitev je torej diverzifikacija turistične ponudbe, tako da se preusmeri jo um, tokovi iz uh, preveč turistično izpostavljenih uh, območij v manj turistično obiskana, kjer se, se v, odpirajo nove delovna mesta na osnovi dele, digitalizacije, ki bo v vsakem trenutku lahko turista naprimer obvestila, kje je gneča in kje je ni, tako da se bo turist lahko sam odločil, da bo šel uh, tja, kjer bo čim bolje in čim bolj kakovosto izkoristil svoj čas. Kar se kar se tiče vprašanja gospoda Newton-Dala, ki je postavil vprašanje glede transparentnosti dela sveta. Ja, to je relevantno vprašanje. Ja, odločanje na svetu bi moralo biti bolj transparentno, tako podobno kot v parlamentu. Razprave in glasovanja bi morali biti javni, se strinjamo. Nam je izredno pomembno, da se transparentnost na nek način zagotovi v svetu, ker bomo na ta način nekako bolje prepoznali, kje so dvomi in kje se ki obstajajo nesporazumi ali nerazumevanja, v katerih državah, članicah in kako, tako bomo lahko bolje eh, sodelovali tudi za poslankami in poslanci, ki prihajajo iz teh držav članic v Evropskem parlamentu. Vašo pobudo bom predal naprej. Glede železniškega prometa, o tem smo govorili veliko, o kakovosti na železnicah. Meni se ne zdi tako pomembno, da vzpostavljamo nove prometne poti. Ehm, bolj se mi zdi pomembno, da se izboljša obstoječa infrastruktura, da bi bila bolj primerljiva. Gospod Flego je rekel, da za 200-300 eh, km v železnico potrebujete lahko tudi 12 ur. Uh, Eh, na vzhodu Evropske unije, na zahodu je to nekaj nedojemljivega, kjer vlaki namreč vozijo že čez 300 km na uro. Ko pa bo železniška infrastruktura izboljšana, eh, potem boste lahko s kolesom eh, in po kolesarskih poteh prišli do bolj oddaljenih podeželskih območij. In to se bo odlično povezovalo z železniškim prometom. Gotovo bomo morali izboljšati kakovost eh, železnic, ker je ključno za turizem. In to je neprecenljivega pomena. Kar se tiče naravnih bogastov, to je temelj za razvoj, to je osnova za razvoj turizma in zato je ključno, da vse eh, naravne dobrine, bogatstvo ter eh, atrakcije zaščitimo. Zaradi tega je to ključno pri vsakem projektu. Iskati je treba tiste rešitve, ki, ki bodo zaščitile naravne vire in naravna bogasta in zato verjamemo v trajnostni razvoj turizma, ki bo zagotovil predvsem dobrobiti za prebivalce v smislu novih delovnih mest, pa tudi za tiste, ki mogoče ne delajo, eh, da eh, se jim prebivalstvu omogoči normalno vsakodanje življenje, nek ritem, ki jim bo omogočil normalno način potovanja, kot je to običajno v vseh delih Evropske unije. Verjamem, da bo ta konstruktivna razprava bistveno pomagala eh, na koncu na, pri naših sklepih maja. Govorili smo o eh, regijah in delovanju znotraj regij. marca bomo imeli um, srečanje, vrh, kjer se bomo ukvarjali z trajnostnostjo v turizmu, ukvarjali se bomo tudi z Dunavsko, regi, eh, Dunavsko regijo oziroma Podonavljem in drugimi makroregijami. Še enkrat se vam vsem zahvaljujem za vsa konstruktivna vprašanja in predloge podpora odbora Tran je izredno pomembna za turizem in naše nadaljne delovanje. Že jutri v Madridu bomo poročali o vaših eh, vprašanjih in vaših eh, pobudah, da bi se eh, turizem bolje vključil v večletni finančni okvir. Jasno je, da je to horizontalna panoga, ki se povezuje z vsemi drugimi in vpliva na vse. Še enkrat iskrena hvala. hvala hvala za vašo podporo hrvaškemu eh, predsedstvu, ki se bo trudilo doseči te programske cilje. Eh, eh, hvala lepa, gospod Matošič in gospod Bilaver. Kot vidite, ta odbor ima veliko strokovnega znanja, veliko izkušenj in pripravljeni smo prispevati k uspehu hrvaškega predsedovanja. Uporabite te izkušnje, uporabite to znanje, kaj ti vaš uspeh je tudi naš uspeh. Tako da hvala lepa za to poglobljeno, konstruktivno razpravo danes tukaj v Bruslu. Dragi kolegi, nadaljujemo ob 14.30, izmenjava mnenj s koordinatorji TNT, prekinjamo sestanek, popodne pa bo gospa Deli predsedovala. Hvala.